sejo, ki se začenja z glasovanjem. Imate pred vami poročilo seje koordinatorjev včeraj zvečer z odločitvami, ki so bile sprejete. Torej, dve seji 9. in 22. novembra, kaj ti prejšnja seja koordinatorjev mm, še ni bila obravnavana, torej na naši seji. Če na koncu te seje ne bo nobenih ugovorov, potem lahko obravnavamo to kot sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali. Predlagam, da najprej poskusimo, če aparati delujejo. Začenjamo torej z glasovanjem. Hvala. Glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Še dva manjkata, eden še manjka. En očitno ne želi glasovati. Kdo ne glasuje? Dobro. Sedaj so vsi glasovali, nobena skupina nima preveč glasov, lahko glasujemo. Začeli bomo z poročilom gospe De Montes v zvezi z, torej poročila Accelerating Clean Energy Innovation. poročilo De Monte. Kompromis 3. Kdo je za? Hvala. Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 20. Kdo je za? Proti? proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Kompromis. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 28. Kdo je za?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 Amandma 42 za, proti, kdo se vzdrži? Amandma 42 je zavrnen. Dobro, želite preveriti, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem za amandma 42. en eh, ne rad glasuje, očitno. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 44. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 44 je sprejet. Amandma 47. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amendma 47 je zavrnjen. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 6 je sprejet. Amendma 58. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da bomo morali preveriti elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Amandma je sprejet. Amandma 60. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili elektronsko. Če se strinjate. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Amandma je sprejet. 20 za, 19 proti. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Kompromis številka 7 je sprejet amandma 56. Kdo je za? Kdo je proti? Začenjamo z glasovanjem, bomo preverili elektronsko. Amandma 56. Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen.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 proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili elektronsko. Amandma 3. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 2 je sprejet. Amandma 11. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 11 je sprejet. Sedaj pa glasujemo o celotnem dokumentu. Kdo je za? Konec glasovanja. in rezultat je 33 glasov za, 2 proti, 5 vzdržanih. Poročilo je sprejito z veliko večino čestitke gospe De Monte. Sedaj nadaljujemo z naslednjim poročilom in sicer eh, poročilo gospoda Marineskoja v zvezi z stališčem Evropskega parlamenta v zvezi z naslednjim finančnim okvirjem po letu 2020. Poročevalec gospod Marinesko. Začenjamo z glasovanjem. Kompromis 1. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 1 je sprejet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 Amandma 14 je zavrnjen. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 4 je sprejet. Amandma 10. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 10 je zavrnjen. Amandma 16. Kdo je za? Proti? mislim, da bo amandma 16 zavrnen, ampak bomo glasovali elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 15. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Amandma 15 je sprejet. Kompromis 5. Kdo je za?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 preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis šest. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kompromis šest je sprejet. Amandma 43. Kdo je za, kdo je proti? Kdo se vzdrži? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 22 glasov za, 19 proti. Amandma 44. Kdo je za? Ne, Se upravičujem, to je sprejeto. Nadaljujemo takoj s kompromisom 7. Amandmaji 44 do 47 so brezpredmetni. Kompromis 7. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 7 je sprejet. Amandma 52. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Amendma 52 je sprejet. Bomo glasovali elektronsko na željo poslancev. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se upravičujem, moja napaka. Amendma 53. Kdo je za? proti, kdo se vzdrži. Amandma je sprejet. Amandma 54, kdo je za? Kdo je proti? Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet.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 Preverili bomo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Torej, amadma 55. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amadma 56. Kdo je za? Kdo je proti? Bomo preverili elektronsko. 56. Začenjamo z glasovanjem.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 Amandma 60. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Amandma 60 je zavrnen. Bomo preverili elektronsko. Amandma 60. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 66. Kdo je za?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 kdo se vzdrži, kompromis 14 je sprejet. Amandma 103, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 103 je zavrnjen. Amandma 106, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 106 je sprejet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 Amandma 114. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 114 je sprejet. Kompromis 16. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 120. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Dobro, preverjamo amandma 120. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 17 je sprejet. Amandma 128 za, proti, kdo se vzdrži, preverjamo elektronsko. Za amandma 128. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 129 za, proti, kdo se vzdrži. Mislim, da bo rezultat podoben, ampak preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 21 za, 20 proti, sprejeto. Amandma 130. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Amandma 130 je sprejet. Kompromis 18. Kdo je za? proti, kdo se vzdrži, kompromis 18 je sprejet. Amandma 145, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Amandma 145 je sprejet. 146 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 147 za proti, vzdržani. Amendma 147 je sprejet. 144 za, proti, vzdržani. Amendma 144 je sprejet. Amendma 148 za, proti, vzdržani. Amendma 148 je zavrnen. 149 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Amandma 150, za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. amantma 151. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? 151 je sprejet. 152. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Amantma 152 je sprejet. Preverjamo elektronsko 152. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 153, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Bomo elektronsko glasovali še v celotno poročilo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 38 za, 3 proti, eh, nihče se ni vzdržal. Čestitke gospodu Marineskoju. In še zadnje glasovanje. To je poročilo gospe Griffin. To je priporočilo v zvezi z sporozumom o zračnem prometu z ZDA. Tu bomo enkrat glasovali in sicer elektronsko. Začenjamo z glasovanjem o poročilu gospe Griffin. Konec glasovanja. In to odlično poročilo gospe Griffin je sprejeto z 38 glasovi za, nihče ni proti, tri je vzdržani. Sedaj pa nadaljujemo z javno predstavitvijo. Torej, tu gre za eh, javno predstavitev v zvezi z Eurovinjeto. In eh, vsem, kar zraven spada, če se lahko tako izrazim. Dobro, spoštovani kolegi, sedaj, ko smo glasovali, lahko nadaljujemo eh, z javno predstavitvijo. Spomnim naj nas vse, torej poslance in eh, govorce in upam, da bom me boste tako dobro poslušali, kot poslušate našo predsednico. Želel bi, da se resnično držite časa za govor. Eh, veste, da ima predsednik ta privilegij, da vam lahko ugasne mikrofon. Nadaljujemo z javnimi predstavitvami, ki so se začele včeraj eh, popovdne. In sicer gre za eh, cestninjenje. To je zelo pomembna tema. Po eni strani je to povezano z infrastrukturo, po drugi strani pa eh, je to povezano tudi z bojem proti različnim oblikam zlorabe in eh, tu se uporablja tudi načelo uporabnika, plačnika. Govorili bomo tudi o, o tehničnih vidikih, o uporabi cestne infrastrukture in načina, kako lahko ta uporaba tudi um, prinaša prihodke in kako potem te prihodke lahko porazdelimo. Vemo, da se največji del potnikov in tovora prevaža po cestah, naj nam bo to všeč ali ne. Eh, sedaj bi predstavil panel gospod Gabriele Beneto, ki je uh, direktor Telepass SPA, na to William Todd, ki je izvršni direktor uh, prometa in okolja, to gospa Lorian Creed, ki je generalna direktorica Mednarodne zveze avtomobilistov, na to gospod Remile Beda, ki predstavlja International Road Union, na to gospod eh, Libor Lohman, ki je izvršni direktor eh, CER-a, na to gospod Kalistratos Dionelis, eh, ki predstavlja ACKAP, to je Evropsko eh, združenje infrastrukture elektronskega cestninjenja. Naj še enkrat ponovim, da bom zelo strok, bom dal besedo eh, v tem vrstnem redu našim govorcem. Eh, spomnil bi naše govorce, da imajo sedem minut časa in ne več in po sedmih minutah bomo dali besedo naslednjemu govorcu. Tako da vas prosim, da spoštujete vaš čas za govor, tako da bomo imeli čim več časa za razpravo in dajem besedo gospodu Benedeteju. Izvolite, sedem minut imate. Slovenija, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Uporabil bom nekaj posojnic. Zato, da bi vam predstavil telepas. Telepas je operater cestninjenja, ki eh, ureja pač pobirne cestnin. Smo eh, svobodni operater v Italiji in v Evropi imamo 6 milijonov strank eh, preko, eh, enajst, eh, preko ogromno instrumentov, ki jih posedujemo. Torej, 7 milijard evrov je naš promet in sicer jih dobimo tako, če pražemo v naših strank. Eh, torej to so naše stranke, ja, to so lahko tudi eh, eh, prevozne družbe in oni potem nakažejo ta denar. Torej smo del Evropskega združenja, ki pokriva 15 združenj, kot smo mi. Mi smo tisti, ki smo najbolj razširili evropsko pokritje, torej štartali smo v Italiji, potem pa smo se razširili in zagotavljamo veliko interoperabilnost. Torej, to, kar eh, je zapisano v direktivi, je zelo dobro, to smo si zelo želeli. Želeli smo si, da bi se trg poenostavil. Eh, sicer eh, sedaj lahko težka tovorna vozila posedujejo te enote, ki so vključene v vozilo. Razvili smo interoperabilnost in Eh, torej, storitve so take, da zagotavljajo interoperabilnost. Tako eh, smo znižali stroške za končne stranke, znižali pa smo tudi stroške za nas, kateri danes veljajo številni standardi na trgu. Zato mislimo, da je zelo dobro to, da je, da je umaknen sedaj um, rok 24 mesecev v primerjavi s staro direktivo tako lahko um, ter... Eh, lo status di II eh, a valle dei 24 mesi di iscrizione nel registro. Gotovo je bilo zelo pomembno to, da uh, imamo sedaj enote v vozilu za lahka vozila. Uh, kaj ti eh, te enote GNSS so desetkrat eh, dražje kot eh, tisti na kratki. Um, torej kot druge tehnična sredstva predstavljajo sedaj 80 odstotkov trga. Nemčija in Belgija sta naprimer državi, kjer uh, je ta tehnologija, torej GSM, GPRS, že standard. Sedaj se spremljajo tudi tehnični standardi, ki jih sprejemajo državice kandidatke za IETS. E to nas bo pripeljalo daleč naprej. Sedaj pa bi rad osvetljil še nekaj vidikov, kjer bi uh, morali stvari še izboljšati in to zajema vse deležnike. Torej, treba je eh, odpraviti uh, ovire za tiste, ki vstopajo na mednarodni trg. Kaj so te ovire? E, torej, številne majhne stvari, ki jih dnevno doživljamo. Naprimer, obstajajo različni dokumenti, e, ki jih e, zahtevajo izvajalci cestninjenja in mi moramo od eh, strank zahtevati te dokumente, ki delujejo tukaj. Potem so tukaj številni certifikati, ki eh, zagotavljajo naše standarde. Potem so tukaj še lokalni jeziki, eh, ki se uporabljajo, kajti angliščina navadno ni prvi jezik, ki ga upravljajo tisti, ki nam pošiljajo tehnično dokumentacijo. Potem pa je še negotovost glede schem plačil ni pomembno, koliko vprašanje, torej pomembno je, da eh, zagotavljamo določena načela pri tem eh, in sicer, eh, torej iz mojih besed boste sklepali, da je ta tehnološka tema izredno pomembna, po našem mnenju je to ključnega pomena. Torej, tehnološka razsežnost tega dela je izredno pomembna. Torej, gotovost pri tehnologiji mora biti zagotovljena tako, da bo koncesionar eh, imel možnost pobiranja eh, sredstev. Spremeniti tehnologijo to pomeni, da moramo biti pozorni na te tehnologije, treba biti pozoren na interference, eh, ko poskušamo doseči standarde, ki lahko sprožajo konflikte z obstoječimi komunikacijskimi sistemi. Zavedamo se, da uh, gremo vedno bolj v smeri satelitskega sistema in vsi smo navdušeni uh, nad tem. Nemčija je tukaj uh, med prvimi, uh, kajti. V, Ne smemo ogroziti obstoječih standardov, ki sedaj uh, veljajo uh, Torej, biti moramo biti zelo pozorni na tehnološke teme. Zelo zanimivo pa se nam eh, zdi to, da se bo sedaj eh, olajšala eh, čezmejna izmenjava se strani koncesionarjev, tako da bomo lahko okrepili evropsko raven in bomo lahko zagotovili varnost oziroma gotovost pobiranja cestnine, tudi ko bo zadeva delovala čezmejno. Uloge pa so različne torej izvajalci cestninjanja imajo svojo ulogo, potem ponudniki imajo svojo ulogo, sistemi eh, v državah članicah so različni. To, kar si mi želimo, je boljša standardizacija, večje poenotne, poenotenje. Naprimer, v nekaterih državah zagotavljajo domače storitve in, in uh, Ne sme biti tako, da eh, te države potem preveč odlagajo uvedbo eh, evropskega sistema. Sedaj eh, te države poznajo domače sisteme. In če, torej, treba je zagotoviti, da bodo tudi ti sistemi postali dovolj konkurenčni. Torej, mi opera, operaterji želimo na vsak način sodelovati z vami. Hvala lepa. Si, <clears throat> Hvala lepa, gospod Benedetto. Sedaj pa dajem besedo gospe Krit, ki je generalna direktorica Mednarodne eh, zveze avtomobilistov. Izvolite. Thank you very much for inviting us. <laughs> Thanks, I'm going to take that. Um, we in the FIA region 1. Hvala lepa. Predstavljamo 37 milijonov uporabnikov in želimo si učinkovite, čiste dostopne in varne mobilnosti za vse. To je v skladu svežnjem komisije, da bi izboljšali investicije v cestni promet in da bi izboljšali čezmejno mobilnost s tem, da omogočamo lažje potovanje. Skrbi nas predlog, ki bi naj imel pristop en model za vse k obstoječim nacionalnim schemam. Bojimo se, da so vozniki že precej obremenjeni in da ta predlog ne bo naslovil vseh težav. E, gospa e, Tolmači, prosijo, če lahko govorite malce počasneje. Ja, ampak tudi italijan je bil zelo hiter. Um, the burden on the motorist is already quite high. The issues. Torej, vozniki so že precej obremenjeni in ta predlog verjetno vseh stvari ne bo rešil. Evropska raven ni nujno najboljša raven za reševanje težav. Prva točka. Komisija želi uporabo sistema, uporaba plačilo po uporabi. Če si pogledamo prihodke, vidimo, da 82 odstotkov davkov in pristobin so že povezani z uporabo cest. Torej, več, ko se vozite, več plačate, kar se tiče cestnin, kar se tiče drugih pristobin in tako dalje. To je že tako danes. Nacionalne sisteme bi naj spremenili, in bi naj imeli enotno rešitev za celotno EU. Rešitev komisije predvideva 1,2 milijarde evrov dodatnih stroškov za sistem in za uporabo sistema. To bodo na koncu pokrili uporabniki. Naš zaključek je, da seveda moramo, če bomo želeli zagotoviti sistem plačilo po uporabi, zagotoviti še več infrastrukture. Zelo visoki stroške za implementacijo bodo, to bodo pačevali vozniki, uporabniki. Lahko pa, da bo to imelo tudi negativne učinke na družbo kot celoto. Mislimo, da to ni v skladu s subsidijarnostjo, niti sorazmernostjo. Prav tako sredstva za infrastrukturo. Naša študija kaže, da se bo to, kar se dogaja sedaj, 203 milijarde evrov za voznike, 96 milijard evrov za infrastrukturo. Kaj vidimo tukaj? Investicije v infrastrukturo so se zmanjšale za 1,1 odstotek v BDP -ja iz leta 1991, sedaj pa na 0,8 do leta 2014. To pomeni, da je pomankanje naročb za infrastrukturo, nekaj, kar ni povezano s pomankanjem financ. Imamo sistem reditribucije, kjer vozniki prispevajo v nacionalne proračune. Predlog EU pa predeva poročanje o prihodkih. Veliko bo poročanja, to pa ne pomeni, da je potrebno potem porabiti prihodke za infrastrukturo, da bi jo ustrezno vzdrževali. Na zaključek glede te točke je, da različni obstoječi davki in pristobnine že zagotavljajo ustrezna sredstva za vzdrževanje infrastrukture. Ustrezna infrastruktura ima pozitiven vpliv na okolje in varnost. Prav tako so popravila dražja, če se jih ne zdržuje ustrezno. Predlog pa ni majanstev za državljane, da bodo dodatna sredstva, ki bodo plačevali, dejansko porabili za vzdrževanje infrastrukture. Nadaljni cilji poraba čistejših avtomobilov. Predlog komisije pravi, da bi naj imeli po emisijskih razredih tudi različne cene. Tako bi naj spodbudili uporabo čistejših vozil. Tukaj naj spomnimo, da je davčni sistem v državah članicah že koreliran z emisijami. Vozniki so se tudi odzvali in uporabljajo tehnologijo, ki jo spodbujajo njihove vlade. Včasih smo se osredotočili na dizel, sedaj na električno vozila, glede na znanstveno dogajanje. Menimo, da se ta prehod že dogaja. Imamo cilje CO2, direktiva o energetski vačnosti in ne nazadnje tudi prave vozne emisije, da bo tisto, kar je zakonodaj tudi na cestah. Nismo ponov pripričani, kaj bo ta dodatna plast prinesla in končno nismo prav elastični v prometu, tako da se lahko zgodi, da bomo omejili promet v EU. Potem predlog ima tudi standard skladnosti za uporabo CO2, to trenutno ni mogoče v trenutnem okviru. Kako razlikovati med cenami za uporabo teh vozil, to še ni popolnoma jasno in čisto tako obrobo prehod na takšno mobilnost predeva tudi omogočanje izvedljivih alternativ za uporabnike, tudi javni promet. tako da se lahko zgodi, da bomo kaznovali potrošnike in da se bo z večjih prometa smera na manjše ceste. Na kaj se moramo osredotočiti? Kar nekaj nacionalnih schem je, kar se tiče davčnega sistema, to bi lahko bilo težavno, kar se tiče čezmejnega sistema. Nekaj sistemov pa je, ki smo videli, da imajo diskriminatorni učinek, kar se tiče stroškov. Pogodba o delovanju Evropske unije že zagotavlja, da diskriminacije na podlagi nacionalnosti ne sme biti. Želimo si medoperabilnost sistemov, da bomo imeli enote v vozilo za tiste, ki bodo uporabljali plačilo po uporabi po kilometru. Želimo si možnost, lahko plačujemo od koderkoli iz EU, prav tako, da zagotovimo, da sistemi po nemeri spoštujejo zakonodajo o varstvu podatkov. Podatki se morajo uporabiti samo enotno, ne pa jih zadržati potem še za dlje časa. Za zaključek. Menimo, da predlog kot je bo verjetno vodil do višjih stroškov za uporabnike. Verjetno pa ne bo prinesel rezultatov, kar se tiče infrastrukture in bolj trajnostnega prometa. Vozniki že plačujejo več, kot je potrebno za vzdrževanje infrastrukture. Menimo, da ni prav verjetno, da bomo prišli test eh, sorazmernosti in dodatnosti po 91. členu. Pozivamo vas v parlamentu, da pripravite uravnoteženo poročilo, da zagovarjate cilje, ki jih je potrebno doseči, prav tako pa zagovarjate tudi mobilnost. To je ključno. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima gospod William Todd, ki je izvršni direktor uh, za promet in okolje. Sedem minut imate. Hvala lepa. TNE je vodilna organizacija pri čistem prometu. Kar se tiče cestninjenja, na tem delamo od začetka od 90-ih let. Morda je dobro začeti predstavitev o cestninjenju s tem, da si pogledamo, odkot izhajamo. Od leta 1999, ko je bila uvedena direktiva o euroveneti, je vrsta držav že uvedla cestninjenje za tovornjake. Zadnja bila Belgija, nizozemska bo sledila po dogovoru v koaliciji, pa tudi Bolgarija, če dobro vem, se bo pridružila tem državam. Kaj smo se naučili v teh letih? Da ima cestninjenje vrsto prednosti. Te so povezane z obnovo flote, da imamo bolj čiste in novejše vozila na cestah, prav tako izboljšamo logistično učinkovitost, nekoliko je izboljšana tudi eh, izboljšana ravnovesje med železniškim in cestnim prometom. Pomembno pa je izpostaviti, da vse te prednosti dosegamo brez negativnega ekonomskega učinka. Lani smo izvedli študijo in smo si ogledali nemško cestninjene za tovornjake. To je največja schema v Evropi. Zelo jasno se je pokazalo, da kar se tiče negativnega ekonomskega vpliva na tovornjake, na logistični sektor, ali celo na širšo ekonomijo, ni znatnega vpliva. Torej dobimo prednosti brez negativnega ekonomskega vpliva. To je potrebno izpostaviti, kajti nekateri kolegi temu mizijo bodo verjetno predlagali, da cestnine ne vodijo v ekonomsko katastrofo in to jasno ni res. Če si pogledamo predlog komisije, moramo reči, da je to dostojen predlog, ampak eh, lahko še marsikaj izboljšamo. Štiri priporočila dve za tovrnjake, en za kombije in eno priporočilo za osebne avtomobile. Kaj se tiče tovrnjakov? Kar nekaj držav ima cestnjenjene za tovrnjake. Je pa tudi res, da kar se tiče internalizacije eksternih stroškov, kar se tiče pokritja stroškov, ki jih tovrnjaki povzročajo, kar se tiče škode za ceste, kar se tiče onesnaževanja in tako dalje, da je to pokritje stroškov še vedno. Precej ne. Zaključeno. Ja, še vedno družba veliko plačuje, davkoplačevalci, jaz in vi. Pripičani smo, da bi bilo za potrošnika boljše, če bi on nas naživalec plačeval. Če želimo iti v tej smeri, moramo storiti dvoje. Najprej. Podpreti moramo predlog komisije, da počasi izločimo vinjete skoraj vedno so diskriminatorne, niso učinkovite in tujci morajo plačevati. Potrebno jih je torej počasi izločiti. Drugič, zunanji stroški komisija je predlagala, da bi samo za del omrežja uporabili uporabo prečila cestnin. Mi pa mislimo, da bi morali imeti zunanje stroške za celotno omrežje. To pomeni, da bi vključevali tudi nesreče. Uh, Naslednja točka, kar se tiče tovrnjakov, malo prehiter sem. Emisije CO2. Vsi veste, da je to ena največjih izjav, s katerimi se soočamo v cestnem prometu. Cestni promet je ena največjih virov emisij CO2 v Evropi. In še prav posebne težave imamo v tovornem prometu. Kot vidite na desni, so se emisije zelo povečevale od eh, začetka 90-ih let. Ena velikih težav, s katero se soočamo s tovornjaki, je, da nimamo veliko instrumentov, fiskalnih instrumentov, da bi spodbujali uporabo najčistejših vozil. Zato je predlog komisije, da uporabimo drugi najpomembnejši fiskalni instrument, cestninjenje za tovornjake, tak, da bi usmerjali tovornjakarje, da bi kupovali najčistejša vozila. In bi to bila spodbuda za zniževanje emisij CO2. Dobili bi naprimer zelo visoke popuste za to nekaj, ki imajo nične emisije CO2. To podpiramo predlog komisije. Tretja točka. Kombi. V Bruslju ste verjetno opazili, v Bruslju pa tudi eh, druge, da je število kombijev na cestah se zelo povečalo v zadnjih letih. To je povezano ne samo z dejstvom, da so to prijetna vozila, temveč še prav posebno s tem, da imajo kar nekaj prednosti izuzeti so iz večine pravil. Ni tahografa, ne potrebujete posebnega vozniškega dovoljenja, torej to pomeni, da spodbujamo uporabo manjših vozil. Cestnine ne igra pomembno vlogo pri tem. V Belgiji, ko smo uvedli cestnino, se je v prvem letu uporaba kombijev povečala za 20 odstotkov. Smiselno, ne? Če morate s tornjakom plačevati 15-20 centov na kilometr, s kombijem pa ne, potem je to spodbuda za uporabo kombijev. Mislim, da tega ne smemo več spodbujati. Kombi mora biti del sistema cestninjenja za vsa gospodarska vozila. In zadnja točka, kar se tiče osebnih vozil, tukaj bi podal tri pripombe. Jasno je, da vinete niso učinkovite, so diskriminatorne in kot sem že dejal, v vseh državah, kjer se uporabljajo, je smisel tega, da bi naj tujci plačevali. Večina od nas to ve. To ni torej prav učinkovito orodje. Drugič, imamo tudi zelo velike težave za stoj v Evropi. To nas stane ogromno. Če bi se lahko lotili tega, teh zastojev z enim instrumentom, je to pobiranje tesnine po kilometru. Mislim, da se s tem strinjamo. Škoda bi bilo tega ne uporabiti. Dobro je, da to spodbujamo. In še tretji premislek, mobilnost se spreminja. V naslednjih 10-15 letih se bomo premaknili na sisteme mobilnosti, ki bodo vedno bolj avtomatizirani in elektrificirani. Taka samodejna elektrificirana vozila, tu bo prevoz zelo poceni, ekstremno poceni. Poceni bo imeti električno vozilo, vozilo brez voznika, veliko bo tudi novih ponudnikov in veliko bo novih uporabnikov teh sistemov. Otrok, bolnih ljudi in tako dalje. To je dobro iz veliko razlogov. Lahko pa bi to tudi zelo obremenilo mobilnostni sistem, kar se tiče zniževanja obdavčanja goril. To je pomemben prihodek. Dobra, zamisel je torej, da vzpodbujamo električna vozila in Evropski parlament bi moral to upoštevati. Mislim, da je to tudi konec moje predstavitve. Hvala lepa. Merci. Merci, Hvala lepa, gospod Tot. Sedaj pa ima besedo gospod Remi Lebeda, ki predstavlja International Road Union. Sedem minut imate. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, dobro jutro. IRU je organizacija za predstavljanje interesov akterjev v cestnem prometu prek omrežja nacionalnih federacij. Mislim, da vas ni treba spomniti, kakšen je pomen cestnega prometa, še prav posebno komercialnega cestnega prometa v Evropi. Kar se tiče evro vinjete, kot si lahko predstavljate, je to zelo občutljiva tema, ker se to neposredno dotika financiranja zasebnih logističnih in avtobusnih podjetij. Kakšen signal želimo poslati? Spremljivost rezultata bo odvisna od preglednosti in poštenosti postopka. IRU že leta poziva k temu, da bi skušali zagotoviti strežno uporabo različnih načinov prometa. Samo z jasnostjo, samo z različno pokritostjo lahko imamo dobro razpravo in sprejemamo prave odločitve. IRU pozdravlja pobudo komisije, da bi to poročilo bilo objavljeno naslednje leto. V trenutnem kontekstu je IRU analiziral predlog komisije, to temelji na dveh elementih potencijalen učinek, kar se tiče ravni davkov in uporabe prihodkov. IRU poziva k neutralnosti, kar se tiče primerjave s trenutno eh, situacijo. V trenutnem okviru, torej obdavčene na glavnih cestah in avtocestah, to pomeni, da to povzroča hrup in stroške. To v nejaki v EU pokrivajo več kot 130 odstotkov svojih stroškov. Glede na potencial, ki ga imamo pri eh, modalnem premiku na druge načine prometa, da tega ni prav veliko, zaradi zelo malo konkurence, potem je edini rezultat obdačitve tovornjakov ta, da se bo zmanjšala moč investicij operaterjev v bolj čistejše flote. Saj že v več kot 15 držav članicah v potniškem prometu, podjetja že plačujejo za to. Trg je zelo raznolik, ponekod je veliko medmodalne konkurence in tam bi rezultat pomenil, da bi imeli več avtomobilov na cestah, manj taksev in kolektivnih vozil. In to bi bilo proti smernicam komisije, da bi naj pospešili avtobusni promet kako bi potem seveda izboljšali ekonomijo in tudi varnost na cestah. Cestnine ne, ne bo odigrala svojo vlogo kot spodbuda za čistejše in bolj učinkovite operacije. Kako lahko torej cestnine odigra to vlogo? Kar se nas tiče, je ključna uporaba prihodkov. Čisto ob strani. To je opredelitev pristojbine. Pristojbina mora biti namenjena določenemu cilju. Če gre to splošno proračun države, potem je to samo davek. Naša analiza predloga komisije je, da ni dovolj elementov, ki bi lahko omogočili, da bi to postala pristobina. Če pa je to davek, pa mora to biti davek, ga moramo obravnati tako v fiskalnem poglavju, v pogodbi o delovanju EU. Uporaba prihodkov. Zauzemamo se za to, da uporabimo to za grajenje in vzdrževanje cest in varnih in opremljenih parkirišč, kar se tiče znanih stroškov, pa predlagamo, da gremo prek tega, kar razumemo danes kot načelo onesnaževalec plača. Še enkrat, zaradi zelo nizkega potencijala za modalni premik in tudi prometa ne bo manj. Zazemamo se za to, da bi prihodke iz cestnine porabili za zniževanje emisij pri viru in da bi dovoljevali cestnemu prometu, da postane trajnosten in znižuje emisije. Predlagamo investicije v trajnostni način prometa, alternativno gorivo, ITS infrastrukturo, usposabljanje in tako dalje. Naj povzamem, naš predlog je sledeč. Predlagamo, da avtobuse izuzamemo iz okvira. To je jasno del rešitve, ne pa težave. Popolnoma protislovno bi bilo, če bi odstranili uvire za te dejavnosti po eni strani prek tržnih pravil ustvarjali, pa jih po drugi strani prek eurovinjete. Saj uporaba avtobusov mora biti primerljiva z uporabo osebnih avtomobil, avtomobilov. Želimo si da države članice lahko izbirajo med cestninjenjem in vinjetami, da se odločijo, ali bodo zaračunali stroške ali ne. Kar se tiče premika v evrorazredih eh, standardnih CO2, na tem delamo, vendar pa smo previdni. Želimo zagotoviti, da se to stori na prihodkovno neutralen način in da CO2 ne bo prinašal dodatnih stroškov pri internalizaciji eurovinete. Določanje sredstva, to je zelo pomembno. Prihodki se morajo vračati v cestni promet, da bomo zagotovili, da bo sektor sam postal čistejši, bolj zelen in bolj trajnosten. In končno pristobine za zastoje. Izjeme za komercialne flote predlagamo, zato ker že plačujejo in to smo že dejali. Kaj bi to pomenilo dodatne stroške? občano pa spoh ne bi bilo nobene alternative za tovrnjake, naprimer, da bi vozili takrat, ko ni toliko prometa. Za avtobus, avtobusni promet pa komisija predlaga, da bi avtobuse obdavčili 2,5 krat toliko kot avtomobile. Vemo pa, da lahko avtobus nadomesti 30-34 avtomobilov na cesti. Avtobusni promet je rešitev, ni težava, pozivamo komisijo, da to prizna. Hvala lepa. Merci Hvala lepa. Sedaj pa ima zopet sedem minut gospod Libor Lohman, ki je, ki je um, izvršni direktor CER-ja. Okay. Hvala lepa predsedujoči. Hvala lepa za priložnost, da izrazim tudi mnenje železnic. Zakaj železnice? Že danes imamo v železniškem sistemu pobiranje pristobin po razdalji, plačujemo vse neposredne stroške, prav tako pa moramo pomisliti tudi na zajetje dodatnih pristobin, če so obdobja, ko je veliko zahtev za prevoz. Torej že plačujemo nekakšno pristobino za zastoje. Najprej zaveza unije, nekaj dejstev, ki jih je William že delno predstavil, potem pa priporočila. To bom predstavil. Najprej zaveza unije. Naslednja prosojnica, prosim. Bodimo jasni komisija sama je 2011 v beli knjigi o prometu dejala, da bi morali imeti obvezujočo internalizacijo zonalnih stroškov do 2020. To je načelo, ki bi moralo biti veljavno za vse onesnaževalce, da internaliziramo eksterne stroške, da tisti, ki onesnažujejo, plačujejo, ne pa družba. Mislim, da se mora to samo uveljaviti tem dokumentu je to zapisano in presenečeni smo, da komisija sedaj ne predlaga več tega, ni tako ambiciozna. To pogrešamo, ni pa to vse, kajti v pogodbi EU imamo tudi načelo na snežalec plača. Tako da mislimo, da moramo imeti poštene pogoje nad vsemi načini transporta. Najprej pa moramo imeti tudi pošteno obravnavo družbe, tako da družba ne bo izpostavljena emisijam, za katere morajo plačevati in jih morajo prenašati, kar se tiče zunanjih stroškov. To je prva točka. Drugič, kar se tiče dejstev, predlagam, da si ogledate povzetek, ki sem ga pripravil tukaj pri vhodu v dvorano. Poprečno, in to so sklepi CER, študije 2016-2017, cestni promet pokriva samo 30 odstotkov zonalnih stroškov. 30 odstotkov po mrežih. Ženski promet 70 do 80 odstotkov pri avtocestah tudi je delež nekako, nekako takšen, ampak še vedno precej nižji od 100 odstotkov. To bi morali torej upoštevati. Če to torej primerjam z železnicami, dejal sem, da slišal sem, da se nekate, nekatere storitve želijo izjem. V železniškem prometu ni nobenih izjem. Niti potniške storitve niso izuzete, ki so primerljive storitvami osebnih avtomobilov ali avtobusov. Predlagamo nekatere elemente komisije. Najprej, da bi nadomestili pristojbine za najstroškov z referenčnimi vrednostmi. To bi moral biti minimum za eksternalizacijo, opustite, za internalizacijo eh, zunanih stroškov. Prav tako bi to moralo postati obvezojoče za svetovrnjake, kjer cestninjenje že poteka. Naslednji element je, da počasi izločimo pristojbine, ki so utemeljene časovno. In da dovolimo tudi prave pristojbine za zastoje. To cenimo predlogu komisije. Ključujoč dve dodatni zadevi, ki boste imeli vpliv na družbo in na očiščenje prometnih sistemov da bi torej namenili pristopine za zastoje za kolektivni promet, to seveda cenimo, prav tako pa tudi, da sprostimo pogoje za financiranje koridorjev TNT na splošno, da bi torej imeli multimodalne koridorje z uporabo pristopin, ki jih poberemo zaradi zastojev. Pa katera priporočila še imamo, poleg tega, kar komisija že predlaga, poleg tega, kar sem že povedal, v bistvu je bilo o tem že govora pred leti, o internalizaciji eksternih stroškov. Najprej, da bo na vseh glavnih cestah obvezno pobiranje cestnin po razdalji. Danes imamo do 25 odstotkov takega sistema, ki eh, zajema glavne ceste. Do 25 odstotkov, torej tukaj je potencial velikanski. Drugič, spodbujanje znanih stroškov z nižanjem obsega za izjeme, enako načelo torej za vse. Prav tako, da bi namenili sredstva zunanjih stroškov za razvoj čistejših transportnih načinov, tako da bo promet boljši za celotno družbo in končno, da preprečimo zniževanje prihodkov iz pobiranja cestnin in da zagotovimo tudi neposredno pokrito stroškov. To zahteva tudi zakonodaja EU. Tudi za vozila z ničnimi emisijami, kot je to imenovano v predlagani direktivi, bi morala pokrijeti neposredne stroške. Spet primerjava z vlaki, tudi električni vlaki, ki so čista vozila, so del sistema pobiranja pristobin. Torej, ne vem, zakaj ne bi istega sistema uporabili tudi v cestnem prometu. Razen, če želimo popolnoma izuzeti tudi električna vozila na železniški strani. Hvala lepa. Ja. Merci beaucoup, uh... Hvala lepa, gospod Lokman. Že imamo odzive, kot vidite. Sedaj pa dajem besedo gospodu Diodelisu, ki predstavlja Evropsko združenje operaterjev infrastrukture cestninjenja. Dobro jutro in hvala lepa, gospod predsedajoči. ASECAP Eh, torej, eh, mi smo predori, ceste in mostovi v Evropi. Mi nudimo eh, storitve našim strankam, hitrost in varnost. In za te storitve dobimo cestnino, zato da se lahko fin financiramo. ASEKA predstavlja nacionalna združenja osmih članov. Mi smo vse Evropsko združenje nacionalnih združenj in ukvarjamo se z eh, predori, mostovi in eh, cestami oziroma avtocestami in zaračunavamo cestnino. Živimo v dobi, ko poskušamo znižati izpuste CO2. Zato smo se dogovorili, planet se je dogovoril, da eh, mora tudi cestni promet ukrepati zato, da bi znižali izpuste CO2 in zato, da bi postali bolj zelena družba in zato, da bi nam eh, zeleni ploskali. Tu sta dve načeli, ki jo moramo uporabljati in sicer uporabnik eh, plača, zato smo se že dogovorili, in pa onesnaževalec plača. Tukaj gre za eh, ponotranjanje zonanih stroškov. Dogovorili smo se torej za te dve načeli in če jo želimo uresničevati, moramo v prvi vrsti ukrepati za to, da eh, se boste ti dve načeli res izvajali. Torej, kaj moramo storiti? Prvič, in to je poglavitna eh, prioriteta v direktivi o vinjetah in sicer gre tukaj za zaračunavanje na podlagi kilometrov. To je instrument, s katerim bomo povsem eh, izvajali obi načeli, namreč uporabnik plača in pa onosnaževalec plača. V tem predlogu je tudi priložnost za to, da bi se v določenih državah ohranila eh, možnost za časovno zaračunavanje, če to obstaja, če tudi eh, to ni povezano z eh, prej omenjeni načeli in če tudi to ne obravnava na pošten način. To pa so še odprta vprašanja, ki jih moramo predeliti in evropske inštitucije se bodo morali s tem ukvarjati. Torej, vedeti moramo, katero cestno omrežje v Evropski uniji je tisto, kjer bomo iz pravnega vidika izvajali nov režim, o katerem govorimo. In treba je pogledati, ali v določenih državah obstaja možnost, da bi se odločili, Ehm, v katerih regijah bodo eh, zaračunali za, njihova, eh, za njihove zasebne avtomobile. Kajti zasebne avtomobili so posebno poglavja, torej to so potniški avtomobili, eh, ki niso povezani za mednarodnim prevozom in tudi niso povezani za konkurenco, torej to so zasebni avtomobili in vsak državljan ima svobodo, da jih uporablja. In seveda Mi si želimo, da bi nekje v pravni podlagi imeli bazo podatkov, eh, iz katere bi izhajalo, kaj eh, počnemo za denarjem, ki se plačuje za ceste, kako uporabljamo ta denar, kako ga ponovno vlagamo, zato da bi dokazali, da zagotavljamo visokokakovostne storitve na naših cestah. Potem je tu nov predlog in sicer eh, na ETS. Kako bomo izvajali cestninjenje? Torej, to bo Evropsko elektronsko cestninjenje, EETS, ohranjal bom eh, ta eh, bruselski žargon. Tu so različni elementi. Stvari mora, nekatere stvari moramo zaščititi zagotoviti moramo to, da eh, bodo vsi ti elektronski sistemi delovali in da bo v vsaki državi obstajala možnost, da bodo zagotavljali storitve svojim strankam. Ko bomo to zagotovili, pa si moramo pogledati regionalni razvoj. Treba, torej treba zagotoviti nacionalno operabilnost, potem pa je treba zagotoviti regionalno interoperabilnost. Če vidimo, da je potem vse v redu, da so akteri tu, da je trg zrel, potem bomo uvedli um, Evropsko elektronsko cestninjenje IETS. Ampak to je treba obravnavati kot trg in trg ne sprejema eh, navodil, treba ga je urejati od trenutka naprej, ko obstaja. Kdo so akterije? Torej, to so izvajalci eh, eh, cestninjanja, to so ceste, to so ponudniki storitev. To so tisti, ki uporabnike cest združijo in zagotovijo, da ti eh, plačujejo pristojbeno za storitve. To je pomembno, kajti vsi uporabniki niso dobri. Eh, torej, vsi eh, potrošniki ne plačujajo radi cestnine, namenoma ali ne namenoma. Torej, tukaj gre za vprašanje izvajanja. Mi potrebujemo sistem, da bomo dejansko iztržili te cestnine. Torej, treba je zagotoviti, da bodo uporabniki, ki uporabljajo ceste, tudi plačevali. Eh, in tega še nismo zagotovili, ker te nekatere stvari je treba še opredeliti in rešiti. In končno, Zelo pomembno je treba vedeti to, da se soočamo z vprašanji, kako upravljate eh, avtoceste, kakšen režim uveljavljate, kaj se res dogaja v nekaterih delih Italije, v severni Franciji in tako naprej. Mi potrebujemo enotno informacijsko evropsko platformo, zato da bo lahko vsak uporabnik, vsak državljan, vsak eh, član Evropskega parlamenta ali pa Evropska komisija vedela, kaj se dogaja v vsakem delu omrežja in koliko, zakaj in komu je treba plačati. In uh, to je treba zagotoviti v tem predlogu. Torej, prvo, kaj je treba storiti, torej evrovinete. Uh, in pa kako bomo eh, zagotovili EETS, kako bomo zagotovili, da bodo vsi tržni akteri odigrali svojo vlogo. Hvala lepa. Merci, Dionelis. Euh, Asi, Hvala, gospod Dionelis. S tem smo zaključili z uvodnimi besedami naših strokovnjakov in uh, zahvaljujem se jim, da so spoštovali čas ki jim je bil dodeljen. Upam, da bodo poslanci prav tako disciplinirani. Vsi imate pred sabo čas, ki vam je na voljo. In eh, namen te metode ping-pong je, da vsak poslanec eh, postavi vprašanje članu panela in eh, če Eh, na to govorec porabi vse čas za odgovor, potem poslanec ne bo imel več časa za drugo vprašanje. Kar pomeni, da morate biti poslanci zelo disciplinirani, istočasno pa morajo tudi govorci tu na panelu odgovarjati čim bolj uh, kratko, zato da uh, Eh, bomo lahko imeli čim več eh, vprašanj in odgovorov. Torej, tudi za vas to velja, za vas paneliste, da če boste predolgo odgovarjali, da boste s tem onemogočili nekaterim postaviti vprašanja. Na ta način bomo lahko kar se da učinkoviti. Gospa poročevalka, Kristin Revo Dalon, izvolite. Štiri minute imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej ste to vi že pravzaprav povedali, eh, ampak omenila bi eh, dve eh, načeli in eh, sicer eh, načelo onesnaževalec plača in načelo uporabnik plača. Direktiva iz leta 1999 ni prinesla zaželenih eh, učinkov zlasti glede financiranja ki je povezano z cestno infrastrukturo, po drugi strani pa nas tudi močno skrbi onesnaževanje. Moje prvo vprašanje je za gospod Krid glede teh infrastruktur, ki so v zelo slabem stanju in ki imajo učinek tudi na vozni park. In eh, vemo tudi, da so sistemi med različnimi državami popolnoma različni in da je treba eh, te eh, harmonizirati. Gospa, ali ne menite, da če bi dejansko prišlo do eh, večjih eh, prihodkov eh, in če bi ti prihodki bili dejansko ponovno investirali, da bi to ljudje tudi sprejeli. Ja, eh, vprašanje earmarkinga, eh, to je nekaj, česar komisija ni želela eh, narediti. Dohodki gredo v splošne proračune držav članic in če bi ta sredstva lahko namenili, potem bi bilo to seveda koristno, ampak temu se države članice upirajo. Ja, no, to se malce razvija v državah članicah. Drugo vprašanje pa je za gospoda Lebedo. Uh, iz mednarodne, torej International Road Union. Vi ste želeli, da bi eh, drugače obravnavali avtobuse, zato ker eh, bi morali ti uživati eh, določene izjeve, izjeme, a, ampak ali ne menite, da če bi uporabili načelo uporabnik plača in osnaževalec plača, da bi vsa vozila morala biti podvržena na eh, plačilu teh pristojbin eh, in da bi eh, se ta načela uporabljala za vsa vozila, kot se to že uporablja v nekaterih državah. Hvala lepa za vprašanje. To je res vprašanje politične volje. Kot sem že omenil, smo eh, pred nedavnim eh, dobili eh, predlog komisije v zvezi z pregledom pravil trga za avtobuse in za avtomobile. In če tržni delež za avtobuse spremenimo samo za en odstotek, bo to imelo že zelo dobre učinke. Ja, gospod, ampak to ni moje vprašanje. Želela bi, da odgovorite na moje vprašanje. Ali menite, da eh, sistem ne bi bil bolj eh, sprejemljiv, če bi vsa vozila vsa vozila, vključno z motori, ki niso predvideni eh, v eh, direktivi, eh, bila podvržena plačilu teh pristojbin. Ali ne menite, da v tem primeru seveda bi se pri tem upoštevalo način prevoza in tako dalje, ali se vam ne zdi, da bi bilo tako načelo bolj spremljivo? lahko razmišljamo o pristojbinah za uporabo infrastruktur, za ostalo pa je moj odgovor ne. Želel bi, e, da e, se e, za zunanje stroške izuzame avtobuse iz tega. No, ampak zunanji stroški so povezani z stroški onesnaževanja in avtobusi niso čista vozila, to pri, lahko priznate v tem smislu eh, eh, ni eh, sprejemljivo, da jih izuzamemo. Ne vem, zakaj ne bi šlo tu za čista vozila. Mi upoštevamo število ljudi, ki jih lahko prevažamo z avtobusi. To je najbolj vzdržen način prevoza danes za evropske državljane. Hvala. Lepa, sedaj pa dajem besedo drugemu poročevalcu, gospodu Salinju. Štiri minute. Štiri minute imate. Hvala lepa. Imel bi dve vprašanje. Eno za gospoda Benedetija in drugo, za, drugo vprašanje za gospoda Cornelisa. Torej, <clears throat> Vesel sem, da sem slišal, da tehnološki standardi ne, niso s tem povezani. Torej, to je sedaj mnenje sveta in parlamenta. Upam, da se bomo lahko o tem pogovarjali za komisijo. Komisija omenja tudi temo frekvenc med eh, cestninskim sistemom in pa eh, inteligentne vožnje. Torej, prav eh, spremljam to temo tudi v ZDA. Torej, komisija predlaga, da bi frekvence sa 5,85 GHz prenesli na 5,9 eh, MHz, kar je povezano z inteligentnim prometom. Ali je to možno iz vedika stroškov, iz vedika dodatnih stroškov, ali lahko obe frekvenciji hkrati obstajata? Torej, Zakaj bi zagotovili ta prehod? To je vprašanje. Sedaj že imamo to tehnologijo 8.5, ki je izredno razširjena. Svet gre v smeri um, eh, satelitskega sistema. Koncesionarji bodo morali sedaj zagotoviti infrastrukturo, zato da bi sprejeli drugačno uh, frekvenco. Torej, iz tehnološkega vidika je tako, če bi združili obe eh, frekvenci, bi tvegali interference in potem tudi eh, opredelitev oziroma eh, lociranje vozila ne bi bilo tako natančno. Hipoteza je torej ta, da bi ohranili soobstoj obih frekvenc. To rečem zato, ker je ta hip težko prekiniti tek širitve eh, inteligentnega prometa. Torej, 5,8 pri cesninjanju je zrela eh, ko, um, frekvenca, ki ima tudi dobre rezultate, ampak 5,9 ni možna zaradi iz industrijskih razlogov. Torej, vprašanje je, kaj se bo zgodilo, če bosta obe frekvenci so obstajali. In potem bi imel še eno specifično vprašanje, ki se nanaša na odnos eh, med metodami, ki ste jih eh, vi eh, opisali in pa med satelitskim sistemom. Sedaj delamo na hipotezi kombinaciji obeh tehnoloških možnosti ali pa delamo na prehodu. Torej, ali bomo upravljali prehod ali pa bomo preučili možnost, da bi v prihodnosti lahko so obstajala oba modela. Torej, odgovoril bom na prvo vprašanje. So obstoj bo težek in drag, kar pa se tiče prehoda. Torej, so obstoj je izredno težek in zelo drag. In tudi v luči drugega vprašanja. Torej, avto, ki ima satelitsko povezavo in lahko bi potem prešli na 5.8 na satelitski sistem in tako ne bi eh, potrebovali 5.9. Potem pa še vprašanje za drugega govornika. Eh, torej, strinjate se s šestim eh, členom, ki ga predlaga Evropska komisija, kar se tiče postopkov spremljanja. To, da ne razumemo sledečega. Kdo bi se moral ukvarjati s tem spremljanjem za nadzorom? Naprimer, koncesionar. Ali ne bi bilo to povezano z dodatnimi stroški, ki bi bili previsoki? Hvala lepa, prosim, da ste zelo kratki. Hvala lepa za vprašanje. Torej, vprašanje izvajanja, uveljavljanja. Torej, lahko bi uporabili tole obesedidev, da nihče ne bo delalo na področju cesninjanja, če ne bomo uveljavljali predpis. Tukaj imamo tri akterje in to je pravzaprav vprašanje. Imamo uporabnika, torej tistega, ki uporablja infrastrukturo, to da ta uporabnik nima pogodbe z infrastrukturo za cestninjenje, ampak ima pogodbo z ponudnikom. Torej ob koncu imamo trikotnik, ki ga moramo upravljati. In tu bi mi radi zagotovili v novi odločitvi o EETS-ju. Um, eh, torej radi bi zagotovili, da, ima, da skupaj obravnavamo ta trikotnik, ki sem ga omenil. Dobro, dobro uh, sedaj uh, naš eh, poslanec uh, tu uh, goljufa, uh, prekoračil je štiri minute in tako ne moremo iti naprej. Naslednji govorec ima besedo. Hvala lepa. Vprašanje za gospoda Toca, kar se tiče označevanja cestnine. To je omenjal tudi gospod Lobeda. Torej, kaj menite vi o tem? Uh, Kot splošno pravilo mislimo, da označevanje ni tako dobra ideja. Mislimo, da bi se morale vlade same odločati o tem, kako bodo potrošile svoj denar. In eh, če menijo, da morajo trošiti denar za, eh, po, za eh, bolišnice ali šole, je to v redu, ni treba to, to označujajo za cestno uh, omrežje. Uh, kaj pa menite o izključitvi avtobusov? Da, strinjam se s tem, da v cestnem um, sistemu avtobusi igrajo zelo pomembno vlogo, ampak mislim, da bi morali pravzaprav vključiti v cestninjenje tudi avtobuse. Sedaj pa še eno vprašanje. Omenili ste stroške, češ, da uh, uporabniki bodo plačevali več, omenjali ste 130 odstotkov. Eh, kako bi iz, kaj pa, če bi eh, znižali obdavčanje vozi, vozil eh, in kakšne mnenje tudi v povezavi z pristojbino za zastoje? Da, to je nekaj, kar pozdravljamo, dokler to lahko zagotavlja neutralnost prihodkov celotnega sistema. In eh, dovolite še eno vprašanje, kar se tiče nizkostroškovnih vozil. Eh, in sedaj obstaja predlog, da bi jih vključili. Ali imate kakšen predlog okrog tega? Kaj pa predlog, da bi bilo to samo za čezmejne namene? Kajti v Evropi imamo veliko čezmejnega gibanja. Ali imate kakšno mnenje v zvezi s tem? Ali ste razmišljali o nizkostroškovnih vozilih, kajti njihova poraba, uporaba raste? E, torej, vi imate v mislih e, lahka e, gospodarska vozila. Da. Če lahko pokažemo, da je uporaba teh vozil za eh, čezmejne prevoze nekaj zaskrbljujočega, potem bi morali do neke mere te dejavnosti regulirati ali bi plačevali v okviru eurovignet. Torej, dobro bi bilo vedeti, eh, kakšni stroški so danes s tem povezani, ali plačujajo, ali dovolj plačujajo in potem bi morali na tej podlagi sprejeti odločitev. Gospod Toc, še eno vprašanje bi imela. E, torej, lahka gospodarska vozila. In ali menite, da bi to lahko preučili znotraj e, meja in ne e, samo čezmejno? Torej, čezmejni promet, po mojem mnenju, ni tako pomemben. Imamo celo vrsto orbit Evropske unije, ki dajo prednost lahkim gospodarskim vozilom. Treba je ukvarjati evropski okvir. Torej, morali bi spremeniti evropski okvir, zato da bi ponovno vzpostavili ravnotežje med lahkimi in težkimi gospodarskimi vozili. Torej, um, zato bi rad vključil lahka gospodarska vozila v sistem cestninjenja. In še eno vprašanje za gospoda Lohmana. Dajali ste, da bi uh, morali zaračunati cestnine na vseh velikih uh, cestah in da bi morali tukaj upoštevati trg, ampak kako pa je za. Uh, majhnimi cestami, za majhnimi regijami in kakšne vplive bi to imelo na majhne in srednje velika podjetja. Um, torej, ne strinjam se imamo države z omejenimi železniškimi omrežji, pa zaračunamo za vse storitve, vključno za zadnjo miljo. E, in tudi e, so vključene majhna podjetja. Torej jaz mislim, da tukaj ne bo nobenih negativnih e, gospodarskih posledic. Hvala lepa. Natančno tako je treba. Uh postaviti vprašanje. To gre hitro, učinkovito, eh, omogoča eh, hitre, izčrpne odgovore in na ta način pridobimo veliko več informacij, kot eh, če predolgo govorimo. Gospod Van de Kamp, tri minute. Hvala lepa, uh, gospod predsedojoči. Imel bi eno vprašanje za dva gosta. Torej, prvo vprašanje je za gospoda Benedita. Nisem povsem razumel, kaj želite. Ali želite en sistem z različnimi uh, eh, obradi ali želite različne sisteme z različnimi uh, podjetji? Isto vprašanje bi imel tudi za gospoda Dionilisa. Torej, en sistem z različnimi eh, podjetji ali različna podjetja z različnimi uh, podjetji? standardizacija pomaga. Torej, ljubše bi mi bil en sam sistem, eh, kjer, v, katerega potem, eh, števil, v katerega so potem zajeta številna podjetja. System okay. En sistem je v redu, ampak mora biti operabilen. Eh, sistemi morajo biti operabilni. Hvala lepa. Potem pa še vprašanje za gospoda Benedita. Torej, kakšen odnos je eh, med eh, cestnino in pa med pametnim tahografom. Danes ni nobene eh, neposredne povezave. Lahko pa rečemo, da bo v prihodnosti prišlo do konvergence med tema dvema elementoma. Ne toliko za cestninjenje ampak za um, storitve z dodano vrednostjo avtoprevoznika. Občutek eh, imam, eh, da imamo razprave v svetu v zvezi z suverenostjo Evropsko unijo, katera ravna je prijetna in tako dalje. Zanima me, če je kdaj prišlo do eh, možnosti, da bi se to uporabljalo samo za vozila, osebna vozila. No, v tem primeru eh, se je treba izogniti diskriminatornim sistemom, kot so eurovinjete. Eh, to nima prostora v skupnem trgu. Sicer pa lahko damo možnost državam, da eh, to na drugačen način uredijo, naprimer na osnovi kilometrov ali kako drugače. Hvala lepa, gospod Van de Kamp. Gospod... Äh, Dobro jutro, lepo vas pozdravljam. 75 odstotkov popusta za vozile z ničnimi izpusti je dober instrument. Poleg tega mislim, da je onesnaže, oz, označevanje smiselno. Toc, gospod Toc, dobro bi bilo, če bi vsi v regije ulagali e, denar v bolnice in šole, ampak tega ne počno. Zato mislim, da je on, označevanje smiselno, tako da bi denar ulagali v infrastrukturo, ne pa v eh, obroževanje, ampak to je politično stališče. Sedaj pa moje vprašanje. Največji problem v Evropski uniji je ta, da nimamo primerjave, kar se tiče stroškov, ki so povezani z različnimi načini. Torej, tega nimamo. In to eh, je postalo jasno tudi pri eh, teh predstavitvah. Imel bi eno vprašanje. Gospod Lebeda je dejal, Eh, pokrijajo tovornjaki 130 eh, odstotkov vlastnih stroškov. Gospod Lohman pa je dejal, da bi pokrili zgolj 30, 30 odstotkov stroškov. Torej, kaj je zdaj res? Please, Prosim, hitreje, nima veliko časa. Mislim, da so referenčne točke drugačne. Jasno sem povedal, da, so, da je naša referenca sedanji okvir eurovinjete. Uh, To so ceste, ki jih sedaj pokriva eurovinjeta in zunanji stroški, ki se na to nanašajo. No, osnova je drugačna, ampak gospod Toc morda želi odgovoriti. Ja, zelo nakratko mislim, da je bi bilo smiselno, če bi si pogledali bolj natančno eh, študije, ki sta jih predstavili obe združeni. Eh, videli boste v metodologiji, da eh, so tu precejšnje razlike, ki imajo tudi učinek na rezultat. Dobro, to pomeni, da bi bilo smiselno harmonizirati metodologijo in to je naloga Evropske komisije. Hvala. Merci, Hvala lepa. Gospa Foster ima besedo 3 minute 30, izvolite. Hvala lepa. Ja, mislim, da je vprašanje za gospoda Toca. Ali se strinjate z mano, da je povsem logično, da če želite, da ljudje nehajo uh, voziti osebne avtomobile, da jim je treba ponuditi dober javni uh, prevoz? In eh, sama ne razumem, zakaj bi v tem primeru uh, avtobuse, uh, ki uh, vozijo veliko število ljudi, um, Torej, zakaj bi potem penalizirali te avtobuse, če je to namen? Mi uh, želimo uh, izboljšati javni promet. Ja, okvir uh, za avtobuse je širši kot samo cesninjenje. Uh, Eh, treba je tudi predvideti eh, zmanjšanje splošnih stroškov eh, za ta prevoz in zagotoviti, da bodo stroški za avtobuse najnižji možni. Dobro, ampak potem, če boste. Um, uvajali stroške za uh, avtobuse, potem bodo to plačevali uh, uporabniki in eh, celoten namen vsega tega je, da se ljudi spodbuja k uporabljanju javnega uh, prevoza. To bi želela, da upoštevate, ni vam treba na to odgovoriti. Sedaj nadaljujem s gospodom Lokmanom. Uh, Sama imam zelo rada uh, železnice, mislim, da vsi imamo radi železnice, ampak ne razumem, zakaj uh, ste tako uh, sovražni do alternativ. Ni povsod možno uh, imeti uh, železnice v vsakem eh, primeru eh, železnice, eh, železnice plačujemo iz javnih sredstev, medtem ko ta infrastruktura za cesninjenje pa je zasebna. Če se ne bomo dobro organizirali, potem bo prevoz tovora zelo uh, drag in na koncu bodo to zopet plačevali uporabniki. Hvala. No, če govorite uh, o subvencijah, potem, uh, potem se vprašajmo, kdo uh, plačuje infrastrukture. Ne, uh, velika razlika. Zelo velika razlika je med železniškim prometom in med tovornim prometom. Sama bi želela samo zagotoviti, da slednje ne bodo penalizirani. Ja, ampak zato pa je treba razlikovati med subvencijami infrastrukture, eh, tako železniške kot eh, cestne, in eh, na to, Mm, sam prevoz eh, po cestah oziroma po eh, eh, železniških tirih, naj povem, da ni nobenih subvencij za tovorni prevoz po železnici. Če govorite sedaj o penalizaciji eh, Eh, tovornega prometa na cesti, potem to pomeni, da eh, enako velja tudi za tiste, ki prevažajo tovor po železnici. Hvala lepa, gospa Foster, hvala lepa, gospod Lokman. Sedaj imam še sam besedo za 3 minute 30. Eh, imam prvo vprašanje za gospoda Toca. Ali menite, da je mogoče in če ja, kako lahko to storimo, če je mogoče identificirati in kvantificirati določene eh, zunanje učinke zlasti eh, hrup. Ne, mislim, da ni eh, preprosto, je pa mogoče in komisija dela tudi na priročniku za zunanje stroške. Ja, to je izvedljivo. Ja. ampak ne veste kako. Dobro, vprašanje za gospoda Lebedo. Kako se lahko izognemo zvišanju stroškov uh, prevoza zaradi eurominjete? Kako se lahko izognemo temu, da uh, to zvišanje stroškov ne bo takoj eh, eh, predstavljalo eh, reza za marže podjetij. Različne revizije Eurovinjete so pokazale, da se ponavadi stroške prenese na končne uporabnike, se pravi na nas. ker imamo zelo majhno konkurenco med različnimi oblikami, si ne moremo predstavljati tako imenovanega modularnega eh, prenosa. Se pravi, to nima učinka na dobičkonosnost podjetij, temveč je takoj eh, prenešeno na končnega uporabnika. Ja, za tista podjetja, ki si to lahko privoščijo, ja, za tista, ki pa si tega ne morejo privoščiti, eh, za ta podjetja pa velja, da eh, same nosijo del teh stroškov. Še eh, vprašanje za gospoda Benedetoja in gospoda Dionizija, ki lahko odgovorita en za drugim. Ali vam je ljubša interoperabilnost in preprostost sistema ali odprtost konkurenci? ali sta obe med seboj kompatibilni. In če ja, kako? Ja, sta kompatibilni. Lahko imate interoperabilne sisteme, ki so konkurenčni in to bi si želeli. Ampak pri tem je treba vedeti, da ta element potrebuje eh, dva akterja, se pravi avtoceste in pa operaterja, ponudnika storitev. Se posem strinjam, mislim, da sta obe stvari združljivi. Treba je upoštevati dejstvo, da so tukaj eh, akterje z različnimi interesi, torej imamo ponudnike storitev, eh, imamo eh, operaterje in imamo uporabnike. Uh, Dobro, in to uh, odnosi med operaterji infrastruktur in podjetji, ki eh, pobirajo eurovinjete, je tu konkurenca. Gospod Benedetto? Iz vedika ponudnika eh, storitev je to pomembno. Mi zahtevamo denar in potem eh, izračunamo pač prihodek. Torej, eh, nas, eh, v našem interesu je, da nas uporabnik izbere kot eh, sredstvo plačila. Hvala lepa, gospa Kilanen, za tri minute. Izvolite. Dobro, gospa Kilonen morda lahko počaka, če še ni pripravljena. Gospod Kramer, tri minute. Torej, gospod Lebeda, če izozamete avtobuse. Ali eh, ste potem tudi zato, da eh, izuzamete tudi železniški promet iz eh, zaračunavanja pristojbin ali želite izkrivljeno konkurenco? Mislim, da ta razprava gre dlje kot samo pristojbine za infrastrukture. Treba si je pogledati celotno, celoten okvir v tem primeru za to vrstne odločitve. In Deutschland werden drag. Eh, gospa Krit, 23 eh, milijard evrov dobimo sa cestninami, 77 eh, milijonov je, imamo stroškov za ceste, oziroma 120 milijonov letno, če upoštevamo še druge stroške. Kako ste prišli do teh številk? Študija ne vključuje zunanjih stroškov, zato ker je preveč negotovosti glede metod izračuna. Gospod Toc, vse pravice za uh, vse, enake pravice za vse. Torej, kako bo z električnimi vlaki, ki, kajti zgolj 50 odstotkov železnic je elektrificiranih? Eh, to je dober primer. Ali ste za eh, pošteno konkurenco? Mislim, da imamo pri tovornjakih zlasti velik problem z uh, eh, uh, vizijami uh, CO2. Uh, Teh eh, težav nimamo pri električnih vozilih, eh, treba je dati enoten signal trgom eh, po celotni Evropi, zato da bodo podjetja začela investirati v, te, v ta vozila brez izpustov CO2. Ja, Gospod Lohman, označevanje, če jih bomo imeli to samo za cesto, ali bi to pomenilo prenos na železnico, ali bi to ta prenos pospešilo ali preprečilo? ali ste za označevanje na cesti eh, in ali ste potem tudi za označevanje na železnici, kot je bilo v Švici. Smo uh, za uh, eh, namemna sredstva za uh, infrastrukture in za neposredne stroške, ne pa za načelo uporabnika. Eh, gospod Lebeda, gospod Krit. Torej v Španiji je um, položaj tak, da so z evropskim uh, denarjem gradili avtoceste, ki pa da se skoraj da ne uporabljajo, ker je tam velja uh, cestnina. Uh, na drugih cestah pa se potem pojavljajo zamaški in vsi drugi problemi. Uh, Ali menite, da bi morala cestnina veljati za vsa vozila, za vse ceste, zato da ne bi prešlo prenosa velikih eh, eh, tovornjakov na eh, majhne tovornjake ali pa iz avtocest na manjše ceste? Obstaja tveganje, da bi se potem prenos eh, eh, prenesel na majhne ceste, kar je seveda zelo slabo. Mi pravimo to, torej vpliv cesnine na zasebnike ni primerjati z železniškim tovornim prometom. In seveda se lahko slabša položaj številnih eh, voznikov, ki ne bodo imeli druge izbire. Hvala lepa, gospod Lundgren. Gospa Sejmor ima besedo. Izvolite, za tri minute imate besedo. Dobro jutro. E, to je bolj izjava kot vprašanje. E, cenim, e, da je v mnogih državah cestninjenje eh, sprejemljivo, ampak v Združenem kraljestvu pa smo to vsakič znova zavrnili. Eh, Peticija, eh, ki je pridobila dva milijona podpisov, je jasno pokazala, da državljani Združenega kraljestva ne želijo cestninjenja. Itak vozniki že menijo, da plačujejo bistveno preveč in to ima učinek tudi na našo logistiko cestninjenje eh, ločuje med tistimi, ki si to lahko privoščijo in drugimi. Imamo eh, velik pritisk eh, v smeri zniževanja izpustov, ampak ta pritisk je zelo velik tudi za voznike in za podjetja, ki iščejo čistejše oblike eh, prevoza. Ampak zakaj bi penalizirali tiste, ki nimajo izbire? Prav tako eh, cestninjenje tudi ne prinaša nobenih jamstev, da bo to dejansko investirano v infrastrukture. Mi smo to vedno znova zavračali, eh, kajti eh, nikoli se ni izkazalo, da bo to imelo kakršenkoli dober vpliv za voznike ali za prevoz tovora. Vsi bodo plačevali samo več. Ampak ali imate vprašanje za govorce? Gospod predsedojoči, to je bila izjava. Mislim, da uh, vse te ideje ne bodo primerne za Združeno kraljestvo. Gospa Arnutu za tri minute lepa, gospod predsedojoči. Moje, eh, moje vprašanja se nanašajo na gospoda Lebedo in gospo Krib. Večkrat ste že govorili o načelu subsidiarnosti in eh, gospod eh, Lebeda, vi ste podali dobro pripombo, ki se nanaša na cilj pristojbin in na dodatne pristojbine. naprimer v Franciji eh, se je eh, že to dogajalo, da je bil denar po, pobran za en namen, potem pa uporabljen povsem eh, za drug namen. Torej, v tej Evropski uniji, ki je že zelo kompleksna, kako bomo lahko vzpostavili enoten sistem. Um, Eh, pobiranja pristojin. Pristojbin eh, v nekaterih državah boste imeli avtoceste, ki bodo eh, brezplačne, druge bodo plačljive, nekje boste imeli vinjete, nekje boste imeli druge rešitve. Kako po vašem mnenju in prosim, da odgovorite pošteno, Eh, razumem, da želimo uvajati še nove pristojbine, nove davke. Ne vem, kako temu reči, ampak želimo eh, še eh, več stroškov. Kako lahko to dosežemo na ta način, da ne bomo še povečali neenakosti, ki že obstajajo in kako se lahko izognemo še večjemu plačevalu? Vprašanje za gospod Kritin in za gospoda Lebedo. Hvala lepa, predsedojoča. Eh, hvala lepa, gospa, kot sem že povedal v svojem prispevku. Edini eh, namen te revizije bi bil, da se zagotovi, da vsaj del eh, teh prihodkov investiramo v infrastrukturo cestnega prometa. To je edino, kar bi bilo to smiselno, se pravi, da bo prevoz bolj učinkovit in bolj čist. In eh, dodala bi še nekaj glede subsidijarnosti, to je dejansko vprašanje eh, in na to temo bomo pripravili tudi bolj podrobno študijo, ki vam jo bom eh, posredovala decembra meseca, glede na pravno osnovo, pristojnost Evropske unije. Pristojnost Evropske unije je, da se omogoči Eh, interoperabilni sistem, ki um, evropskim državljanom omogoča mobilnost iz ene države v drugo. Mm, Evropska unija nima tu uh, namena, da bi karkoli usiljevala, temveč uh, Evropska unija ponuja tu okvir um, prispevkov, ki so prilagojene nacionalnim situacijam. Hvala lepa. Komentiral bi to, kar ste povedali. Dejansko je to cilj tega ukrepa. To je um, formalen okvir in neizvedbeni okvir. Evropa ne bo tu uh, uh, uvajala nekih pristojbin. Ko gre za uh, umik eurovinjete, potem uh, je to več kot samo okvir. Žorž, tri minute. Hvala lepa, predsedujoči. Uh, Vprašanje za gospoda Lebedo. Vodoma ste se zavzeli za veliko izjem. In potem so sledili tudi vaši nasledniki. Kako bi naj to delovalo? Kako bi naj tak sistem bil pravičen, nediskriminatoren, če bi pa vsak lahko zahteval izjeme za sebe? Alors, il, il me semble que là, oui, la, la, les deux principaux. Ja, yeah. Glavni dve izjemi, o katerih sem govoril, se je, eh, sta se nanašali na prevoz z avtobusi in, eh, na, in za stroške zastoja. Eh, rad bi vas napotil na pregled veliko uh, širšega okvira kot eh, samo teh pristojbin. Treba je upoštevati tudi um, davek in eh, različne takse na gorivo, davek na dodano vrednost in tako dalje. Ti dve izjemi, ki sem jih omenil, sta odvisni od politične volje, ki gre v smer um, čistejšega prevoza in manjših eh, stroškov zastojev. Eno vprašanje za gospoda Toca. Dejali ste, da bi naj zaračunavali tudi pristopine za hrup in zastoje. Kako mislite, da bi to lahko storili? Bi naj to zaračunali enostavno eh, uporabnikom? You, um, for, for noise... Glede hrupa, če ne boste imeli diferencijacije, potem eh, se to nanaša zlasti na to načelo, da eh, plačuje tisti, ki povzroča hrup. In to ni isto kot eh, diferencijacija po evrorazredih. Potem vprašanje za gospoda Donelisa. Razložili ste različne ravni. Evropsko raven, nacionalno, ali lokalno pri pobiranju davkov za osebne avtomobile. Lahko morda to nekoliko bolj podrobno razložite. Yes, uh, the main rule is... Ja, glavno pravilo je uh, pristojbina na kilometr in to je najboljši način, kako uporabiti načelo uporabnik plača, onesnaževalec plača. Ampak, če govorimo o fakultativni naravi teh uh, predlogov, potem pa lahko razumemo, da bodo nekatere države v svojih regijah uh, iz različnih razlogov izključile zasebna vozila iz teh pristojbine na kilometr in da, bosta, da bodo namesto tega uporabile eurovinjete, ki bodo časovne omejene. Če to želijo države članice uporabiti, potem to lahko naredijo, ampak kilometrska pristojbina je najboljši način eh, uporabe tega načela uporabnih plača, onesnaževalec plača. Hvala lepa, gospa Senalova ima dve minuti. Izvolite. Tazna pana Dionelise a pana Benedeta. Hvala lepa. Imamo vprašanje za gospoda Benedetoja in gospoda Dionelisija, ki sta govorila o, o 24 mesečnem obdobju, ki naj ne bi bil realističen. Treba pa bi bilo vseeno uh, uvesti nek, nek rok. Za kakšen rok naj bi šlo? Uh, Gospod eh, Benedetto je govoril samo o tem, da je treba odpraviti to, eh, ta rok 24 mesecev, zato me zanima, kaj, čem bi to nadomestili in zanima me tudi, kakšno mesto eh, namenjate regionalnim pobudam. Non le so dare una risposta sul tema del tempo, perché è direttamente legato. Hvala lepa. Vprašanje uh, predvidenih rokov je neposredno povezano s tem, kaj lahko eh, ponudniki storitev tudi sprejmejo. Zaenkrat eh, tu še ni, eh, nismo predvideli teh časovnih okvirjev. 24 mesecev je bilo pač eno obdobje, o katerem je bilo govora, ampak moramo se tega lotiti po posameznih korakih. Najprej, naj, najprej se strinjamo, kaj se zgodi na ravni eh, države, na to regije in na to na evropski ravni. Če bi v 24 mesec lahko imeli uh, operaterje, ki bi pokrivali tako Irsko kot Kreto, potem bi lahko uh, imeli realistično realnost. Ampak mislim, da je veliko bolj smiselno, če postopamo po korakih uh, brez uh, časovnih obdobij. Uh, hvala za odgovor. Govorimo o nediskriminatornih eh, pogojih eh, za ponudnike eh, storitev. In če bi prišlo do kršitve tega načela nediskriminacije, kdo bo o tem odločal? Ideja je ta, da če se vsi strinjamo in sprejmemo nov predlog, V tem primeru bomo imeli ponudnike storitev, ki bodo ponudili svoje storitve v specifični regiji. To ne bodo eh, ponudniki storitev EETS, čeprav jih bomo tako imenovali. Sredotočali se bodo na posamezne sektorje in korakoma bodo na to postopoma pokrili celotno Evropo. Ampak na začetku eh, bodo ponujali svoje storitve na regionalni ravni. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Foster za tri minute. Um, hvala lepa, gospod predsedojoči. Vprašanje za gospod Krit. Mislim, da je pri tem predlogu najpomembnejše vprašanje, ali eh, se ti predlogi eh, skladajo z načelom subsidijarnosti, ali eh, moramo dejansko na evropski ravni obravnavati vprašanje zastojev. Če tudi do teh problemov prihaja v vseh državah članicah, so ti problemi lokalne narave in imajo različne lokalne lastnosti. Nisem uh, Eh, govorila o zunanjih eh, eh, stroških. Če vas to zanima, potem je poročilo pred dvorano. Glede zastojev, slišala sem predlog, da se zastoje obdavči in na to ta denar ponovno investira v infrastrukturo in tako dalje. Ne, to, to bo povsem drugačno v mestu kot je London ali eh, drugot. Imamo študijo, ki kaže, da 50 eh, odstotkov eh, ljudi potuje na delo in da do zastojev prihaja prav v teh odsekih prevoza. Hvala. Mm, nadaljevala bi z vami. Mm, ali se strinjate, da tu ni nobenega prepoznavanja v tem predlogu vloge ljudi na podeželju. Pogosto na podeželju ljudje ne morejo eh, praktično živeti brez osebnih eh, vozil, kajti ni nobenih eh, oblik javnega prevoza. Ali se strinjate z mano, da uh, bodo na ta način ljudje na podeželju penalizirani s temi mm, predlogi. In tu gre za eh, kmete, eh, ki so zelo pomembni. Ja, res je, da bodo mnogi eh, to občutili na ta način. Osebna vozila so itak že draga in njihova cena se bo še povišala osebna avtomobila so tudi del te, te mešanice mobilnosti. Vsi igrajo, vsak igra svojo vlogo, vključno z osebnimi vozili in osebna vozila ne smejo tu postati nek grešni kozel. Ja, to je, mora biti hitro, zato je vprašanje ja ali ne. komisija mora zagotoviti, da eh, eh, tuji vozniki avtobusov in tovornjakov ne bodo diskriminirani. Zanima me, eh, ali lahko najdemo evropsko rešitev za nemški problem. To ne bi bilo potrebno, če bi komisija želani ustrezno ukrepala, če bi komisija želani ustrezno ukrepala proti Nemčiji. Ja, težko je odgovoriti z ja ali ne. To temelji na nacionalnih eh, schemah in te ne smejo biti diskriminatorne do tujih uporabnikov. Hvala lepa, gospod Telička, za minuto in pol. Hvala, predsedojoči. Bom nadaljeval z gospod Krit. Ali se strinjate z mano, da mm, učinek eh, odsotnosti interoperabilnosti za eh, podjetja in zasebnike ostaja zelo pomembna? Ja, dejansko je to težava. Težko, eh, je, težko je primerjati uh, sisteme za podjetja in za zasebnike. Ja, ali, ampak se strinjate, da je to pomembno? Ja. Ali menite, da imamo eh, način, eh, kako doseči interoperabilnost eh, brez zakonodajnih predlogov, ne glede na amandmaje, spremembe in tako dalje? Ali se strinjate, da obstaja kakšna druga opcija in v tem primeru, kako bi lahko zagotovili interoperabilnost? Uh, Ja, torej imamo že nediskriminacijo, imamo že uh, celo vrsto predlogov, uh, uh, ki uh, pravijo, da uh, vinjete ne smejo biti diskriminatorne. Uh, to je treba pač uporabiti, sedanja pravila, ki že obstajajo. Ja, in to je povezano tudi s tem, kar uh, smo povedali prej. Ne morete mm, državam uh, zapovedati, da morajo nameniti sredstva za to. Ampak ali je to dovolj? Kaj ni dovolj, interoperabilnost ali financiranje? Interoperabilnost in vprašanje je, ali lahko mi brez eh, predloga komisije dosegli ta cilj ali ne. Ja, če ustvarite eh, standardizacijo sistema in pogoje, potem je to eh, mogoče na ta način, ko bo to implementirano, boste imeli um, pravo raven interoperabilnosti brez drugih ukrepov. Hvala lepa. Gospa Kilonen, prej ste že imeli tri minute in kasneje boste imeli še tri minute. Sedaj imate tri minute in na to kasneje še tri minute. Ja, se upravičujem, eh, bila sem zaposlena. Rada bi vprašala v zvezi z interoperabilnimi sistemi. Vemo, da imamo sisteme, ki temelijo na času in na razdalji in da se ti sistemi razlikujejo v državah članicah. Zanima me, ali imamo tehnično rešitev za to, da lahko to prilagodimo na čezmejnih prehodih prehodih, ne da bi posegali v eh, pristojnost držav članic. In drugo vprašanje se nanaša na uporabo denarja na evropski ravni, denarja eh, iz cesninjenja. Več vprašanj se je postavilo v zvezi z cestnim svežnjem, ali lahko to uporabimo tudi za izgradnjo eh, počivališč, naprimer, in zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. No, pravkar ste prišli, ampak eh, morate povedati, komu postavljate vprašanje. Komu postavljate vprašanje, gospa? Prvo vprašanje eh, je verjetno na za gospoda Bene, Benedetoja in gospoda Dione Lizija. In drugo vprašanje pa lahko postavite, ne vem, drugim govorcem. Gospod Benedetto, izvolite, za začetek. Perfetto, io penso che sia. Mislim, da je to vprašanje tehnologije, ki zagotavlja interoperabilnost kajti tarife lahko zaračunamo uh, na podlagi direktive o eurovinetah ali pa na kilometre, na, uh, uh, ki se prevozijo. Satelitska tehnologija bi danes v celi Evropi omogočila enotno tehnologijo, ki bi zagotavljala interoperabilnost sistema. Jonelis. Jonelis technology. Tehnologija lahko omogoči vse, lahko imamo interoperabilnost na ravni Evropske unije, ampak treba je upoštevati stroške in če so stroški zelo visoki, potem uh, akteri na trgu ne bodo sodelovali. In če uh, začnemo z dvema državama, potem imamo en strošek. Če dodamo tretjo državo, imamo še drug strošek. Interoperabilnost ima stroške predstavljajo stroške, to je treba upoštevati. Dobro, hvala. Za drugo vprašanje glede infrastrukture, eh, počivališč, parkirišč in tako dalje, gospod Lebeda morda lahko odgovori na to. Torej, uporabe eh, prihodkov z infrastruktur za financiranje parkirišč eh, in počivališč ob avtocestah, to močno podpiramo. In s tem se strinjam, strinjam se. Hvala lepa. Gospa Kiljonen, kasneje boste imeli še uh, tri vprašanja. Gospa Dalunde ima besedo. Tri minute. Gospod Dalunde, se upravičujem. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, eh, da se je treba opreti ideji um, cestnega socializma in sprejeti uh, tržno gospodarstvo. Tisti, ki uporabljajo eh, ceste, jih morajo plačati in tisti, ki jo nesnažujejo, morajo za to plačati. Treba je. Um, predvideti um, stroške uh, na kilometr za tovornjake, uh, visoke davke na fosilna goriva in uh, tudi sistem bonus malus uh, za nakup um, vozil. Uh, za uh, bonus, bonus se uporablja za čista vozila, malus pa za nečista vozila. Moje vprašanje je naslednje. Zakaj eh, se želite oklepati tega sovjetskega modela, ki eh, spodbuja eh, zastoje in hrup, če bi lahko imeli model, ki bi nam omogočil čistejša vozila na cesti? Za koga je vprašanje? Vprašanje je za vse tiste, ki so skeptični glede um, tržnega modela. Kdo želi odgovoriti? No, očitno sem to jaz. Bom odgovorila. Prva korist je mobilnost. Ne želite družbe v Evropi, eh, ki vam ne omogočuje mobilnosti. To je prvo, eh, kar eh, želimo tu doseči. In na to, če želite eksternalizirati to s kilometri, potem je treba uh, zagotoviti, da ne bo prišlo do diskriminacije med različnimi oblikami prevoza. Torej, uh, to, kar vi uh, omenjate, se uh, že obstaja. Mm, treba je ugotoviti, kaj je zaželjeno in kaj je koristno. Ja, strinjam se s tem, kar ste povedali. Če lahko k temu dodam še nekaj. Moramo biti zelo previdni, da se glede. Um, uh, razdelitve na čista in nečista vozila, električna vozila, eh, vozila eh, brez, eh, brez izpustov, to so čista vozila. Ampak če je ta elektrika potem proizvedena 100-odstotno z premogom, ali je potem to še čisto vozilo ali ne? Drugo vprašanje. Švedska vlada je sedaj v zadnji fazi priprave Eh, nacionalnih pristojbin, ki eh, temelijo na kilometrih. Eh, ali imate kakšen nasvet za nas v, na švedskem, kako lahko to uporabimo za to, da bomo spodbujali prihodno interoperabilnost? Ja, najprej treba razdeliti med dvema načeloma, uporabnik plača in onesnaževalec plača. Prvi del so stroški, drugi del pa so eh, zunani stroški in tu, je treba, eh, eh, tu se je treba vprašati, kako boste uporabili prihodke te internalizacije. Sedaj pa ima besedo gospa Juto za dve minuti in pol. Imela bi vprašanje za gospoda Toca. In To se nanaša na cestnino. Torej, dejali smo, da tega ni treba nujno vlagati v prevoz, torej v prevozni sektor, ampak bi lahko eh, to uporabljali tudi za druge celje, naprimer za šole, za bolnišnice in tako naprej. Torej, to pomeni, da uh, zaračunamo uh, okoljske stroške, Eh, hkrati pa ničesar ne, eh, torej tukaj povečamo pristojbene, hkrati pa ne storimo nič za okolje. Torej, kako bi lahko to, s to vrstnim pristopom izboljšali tudi vpliv na okolje? Zanima pa še, kaj menite o, o označevanju in kako bi to uporabljali. On the, on the, on the um, Kar se tiče namennosti sredstev, za določene mere je to akademsko vprašanje kajti običajno se del sredstev vrne v sektor. Če vidite, kaj se dogaja v Belgiji, je jasno, da je del sredstev šel v tovornjakarsko industrijo v vzdrževanje in gradnjo cest. Torej, potrebno je to urediti, nisem pa pripričan, ali to na evropski ravni. To razpravo smo že imeli veliko krat in mislim, da ni možno. To je vse. Drugo vprašanje lahko ponovite. Cosa pensa di markup? Kaj menite o markupu in kje bi to uporabljali? I'm afraid I don't, yeah, I don't fully understand the question. V bistvu se opravičujem, ne razumem vprašanja. The markup, yeah, sorry. Je pense que les markups, le maggiorazioni, quindi i costi di maggiorazione, dove conviene... Torej, stroški povečanja, kje bi to uporabljali? three. Vam bom moral na to odgovoriti dvostransko, se pravi, čujem. Imam še čas na razpolago? Ne? 20 sekund. No, volevo... 20 sekund. Gospod Benedito. Torej, vprašanje je povezano s satelitsko tehnologijo. Zakaj eh, ne začnemo izvajati tega že zdaj? Zakaj to odlagamo na prihodnost? Zakaj ne izvajamo tega že zdaj? Kajti, če bomo to odlagali, bo to povežano še z višjimi stroški kajte če bi to storili zdaj, ta hip bi bilo to povezano z stroški, kajte to bo desetkrat dražje. Res pa je, da so avtomobili vedno bolj uh, povezani in uh, čez čas bo to pripravljeno. Gospa Arnuto za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom nadaljevala v nasprotju z mnogimi kolegi z mojim prepričanjem, da se je treba osredotočiti na spoštovanje načela subsidiarnosti. In sama sem manj optimistična kot vi, gospod Rike. Jaz za vsem tem vidim, da eh, bo treba samo še več eh, plačevati. Ne vemo, kdo in kako, ne vemo, kdo bo koristil eh, ta denar, ampak bojim se, da bo uh, to zopet eh, na škodo voznikov, davkoplačevalcev v Franciji in po Evropi. Imam uh, samo še eno pripombo. Odgovor gospoda Dionilisija me. Um, eh, Se mi zdi prepričljiv. Rekli ste, da je treba razviti evropski sistem um, elektronskega cesninjenja. Na ta način bomo vedeli, kdo potuje kam in kdo. Eh, koliko za to plača. Eh, tu vidim veliko tveganje eh, za osebne podatke. Mislil sem, da je ravno nasprotno, da sem, da imamo politično vizijo, da pridemo tja, kar ste opisali, vendar pa glede na realnost in razmere dan danes, mislimo, da moramo iti postopno. Začenjamo z manjšimi regijami, da bi videli, kako ta medoperabilnost med regijami deluje, kje so težave, ki se lahko pojavijo pri vseh teh vidikih zasebnosti, o katerih ste govorili, kateri so tržni akteri in potem počasi lahko gremo na vse evropsko raven. To smo dejali. Poznamo vizijo. Vsi bi si želeli vse evropske, vendar po tej fazi je to prehitro in preveč tveganje s tem povezanim. Ja, dobro, to razumem eh, korak za korakom. Eh, korak za korakom vas bo privedel do eh, vrha stopnišča. In kaj je to? Mislim, da to še vedno predstavlja tveganje. Bien, merci, Hvala lepa, gospod Arnotu. Gospod Vim Dekom. Hvala lepa, predsedujoči. Eno pomembnih vprašanj danes tukaj je, ali bo Evropa pripravljena na vse to. In to vprašanje zastavljam vsem petim panelistom. Po vaši oceni, kaj je možno in kdaj bi se naj to zgodilo? Najprej gospod Benedetto, prosim. Mislim, da je. Eh, to eh, vprašanje tega, kdo bo sprejel te stroške in eh, kdaj bodo uporabniki pripravljeni. Ne morem napovedati časa. Vrnila se bom na postopnost glede na potrebe držav članic in da zagotovimo, da je zagotovljena interoperabilnost. Če bo to potrebno, govorimo o Švedski, Nemčija prihaja, vsi ti sistemi bi postopno morali imeti več interoperabilnosti in lažje uporabe za potrošnike. Seveda pa moramo poštevati tudi vaso podatkov. Glavni cilj bi moral biti, da zagotovimo pošteno konkurenco med obstoječimi nacionalnimi ponudniki cestninjenja no, in tistimi organi, ki so pripravljeni postati ponudniki EETS in ponuditi storitve povsod po Evropi, na vseh domenah cestninjenja. No ko bomo imeli pošteno konkurenco, ko ne bo več uvir, bo trg sam dovolil napredek. Lahko seveda samo podprem načelo medoperabilnosti, ki je potrebno izvajati, jasno. To je popolnoma nujno in tudi med različnimi transportnimi načini. Nas kot okoljsko organizacijo je cilj, da smo prišli k večji internalizaciji zelenih stroškov. Od 90-ih let smo to že storili, smo veliko že postorili. Imamo izboljšanje, vendar pa veliko je potrebno še postoriti in celo ta pregled ne bo idealen. Torej, to je nekaj, kar se stalno razvija. Naj povem naše mnenje. Predstavljajte si, da začnemo s prvo regijo, Portugalsko, Španijo, Francijo. Dobijo svojo regionalno medoperabilnost. Sporedno s tem bomo imeli drugo regijo, Nemčijo, Belgijo, mogoče Italijo, Avstrijo druga regija in druga regionalna medoperabilnost, potem vzhodna Evropa in Balkan. In imamo tri regionalne medoperabilnosti. Če bo to delovalo, v redu, vse lepo in prav, potem pa seveda jasno naslednji korak ta regionalna medoperabilnost, ki bo postala evropska. To bo trajalo nekaj časa, vendar pa najprej izkoristimo regionalno. A velik jar, denk tu dan? No, ja, I'm also in favor, but when? Tudi sam se zauzemam za to, ampak kdaj? Follow the regional interoperabilities. When? Ko bomo imeli regionalno, ko se bo to zgodilo, lahko potem upamo, da bo prišla tudi evropska. To. Ok. Il ne sav pa. Merci. Dobro, hvala lepa. Ne vedo. Gospod Kaputa, tri minute. Grazie. Io... Hvala lepa. Poskušal se bom izogniti že postavljenim vprašanjem, kar se tiče interoperabilnosti. Najprej bi imel vprašanje za gospoda Benedeta o sprejemu a, a, ekskluzivnega sistema. Sedaj imamo predlog te direktive in a, tukaj bi lahko uporabljali a, branje registarske tablice. A, Eh, pri vozilih in to bi bila alternativa za druge tehnologije. Kajti eh, danes se ta tehnologija uporablja eh, na dodaten način, dodatno za drugimi oblikami. Eh, ko gre za izvajanje in ko, za, ko gre za pobiranje cestnine. Zlasti se to uporablja takrat, kadar eh, uporabniki ne plačujejo. Ampak kjer se to uporablja, to ni preneslo velikih rezultatov. Katere težave vidite tukaj iz vidika interoperabilnosti? Eh, ko gre za to, da bi izbrali ta, izključ, ta izključni sistem ali pa, ko bi, bi te, to, to tehnologijo uporabljali kot nekaj dodatnega. Potem pa še vprašanje za gospoda um, Toca, ampak to vprašanje bom postavil kasneje. Torej, branje registerske tablice je odličen dodatni instrument. To je nekakšen backup sistem za opredelitev uh, eh, registerskih uh, eh, tablic. Transponder. Uh, danes upo, zagotavlja 99-odstotno natančnost. Ko, torej, tehnologija pa eh, danes ni ehm, dokazala enake natančnosti. Kadar je eh, gost eh, promet in ko je veliko avtomobilov, je težko obrati ehm, registarsko tablico. Kadar pa so razdalje med avtomobili velike, je branje lažje. Tudi vreme zelo vpliva na to. Torej, menite, da uh, je bolje, če se to uporablja kot dodaten instrument. Da, kar se tiče eh, komplementarnosti video režima. Da. Sedaj pa drugo vprašanje za gospoda Toca. Torej, na, eh, o tem ste govorili že drugi kolegi. Torej, govorim o določanju tarif, pri čemer upoštevamo tudi posledice na okolje. Eh, rad bi osvetlil poseben vidik in sicer preglednost in pa eh, komunikacijo z uporabniki oziroma upor, eh, strankami. Ali se strinjate z menoj glede sledečega? Boljša komunikacija sa končnim uporabnikom. Če bi mu bolje sporočali, kako določamo tarifo, če bi bolje razložili dejavnike, ki vplivajo na tarifo, ali bi to privedlo k temu, da bi uporabniki spremenili način uporabe prevoznih sredstev. Ponovno se strinjam. Primer evrorazredov je zelo dober primer. To je dober znak in sedaj imamo več eh, avtomobilov Euro 6 na naših cestah. Če bomo šli v tej smeri, moramo zagotoviti, da bo sistem kar sedaj jasen. To je pomembno. Euh, Dobro, dajem si besedo za minuto in pol. Vprašanje za gospoda Lokmana. Če podpirate earmarking in eh, če se to predvidi za drugo obliko prevoza, kot je cestni promet. V tem primeru me zanima, kako si predstavljate takšne ukrepe in eh, kakšen naj bi bil delež teh ukrepov. E- to sem dejal že pri namembnosti sredstva, kar se tiče uporabe načela po kilometrski uporabi. Tu gre za seveda vprašanje stroškov. Potem to velja tudi za markape, če govorimo o tem. Tukaj lahko gotovo to uporabimo za razvoj čistih transportnih načinov, kar se tiče načelavno snežalec plača, pa bi moralo to biti oduzeto bremeno družbe. No, če imate 100 odstotkov, ki je namenskih sredstev, kolikšni del naj bo transmodalen. Imam čisto natančnih številk, se bojim. Mislim pa, da je to nekaj, o čemer bomo morali razmisliti na nacionalni ravni. Euh, Dobro, odgovora ni torej. Na to še vedno gospod Wim van de Kamp, ki je podedoval tri minute ELS-a. Reviens... No, dobro, potem pa nadaljujemo z gospo Kilonen, ki ima še tri minute. Izvolite. You, chair, Hvala lepa, predsedoči, spoštovane kolegice in kolegi. Čisto na kratko, vprašala bi gospo v panelu, kakšna bi bila vaša odločitev, če bi začeli s prazno mizo, s cestninjenjem. Like from scratch, that's, uh, that's your question. Vaše vprašanje je popolnoma od začetka. The... Da, seveda, spet bi morali to prikoriti nacionalnim potrebam in okoliščinam. In tukaj bi pozvali, da bi spoštovali subsidijarnost na nacionalni ravni. Nekaj, kar se mi zdi zanimivo, pa je, da se vsake nekaj časa spreminja opredelitev čistejših vozil. Enkrat je čisto eno, drugič drugo. Potem se obrnemo v davčno smer, potem pa vidimo, da to ni res. Naj si bo železniške promete električne vozila bolj smiseln pristop bil, bi bil, da priznamo, da se znanstvene dognanja spreminjajo in da morda vozilo, ki je danes čisto, na koncu ne bo najbolj čisto. To moramo priznati. Mi gledamo na to z vidika uporabnika, ko moramo reči, da ni zlih in dobrih. Potrebno je spoznati različne potrebe. Če imate popuste za električna vozila po avtocesti, je to zelo neučinkovito, ker ti električna vozila niso najbolj učinkovita na dolge razdalje, na visoke hitrosti. Bodite torej previdni, potrebno je doseči cilje, ki se jih zadamo. Sprejemanje je odvisno od tega, ali bomo verjeli v cilje, ki so se jih zadali vlade.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 ni prav jasno, kaj želite. Nekateri želijo vinjete, drugi ne, nekateri subsidijarnost, drugi ne. Gospa Krik, kritizirali ste uh, način uh, določanja pristojbin. Kaj je vaš konkreten uh, predlog? Uh, Na to, kaj predlagate za to, da se te pristojbine vrnejo v infrastrukture? Podajte konkretne predloge. Gospod Toc, vi ste rekli, da ni drago uh, uh, kupiti električnega uh, vozila, uh, ampak morda niste uh, pomislili na to, da uh, v nekaterih uh, državah ali nekaterih uh, regijah sploh ni infrastrukture za električne avtomobile. We're starting, <laughs> sorry. Uh, yes, uh, taxation. Hvala lepa. Obdavčenje. Kako lahko to naredimo bolj pravično? Ne želim demonizirati vinete, kot da je to napačen sistem. Kot smo že dejali, je veliko povezano z neposredno uporabo. Naj to temelji na dejstvih, katera je najbolj čista tehnologija. In ne izpostavite samo enega šampiona, ki se bo jutri spremenil. Danes so to električna vozila. Spet ključno je, naj bo to spremljivo za nacionalne trge. On the, on the Kar se tiče električnih vozil, če vozite električno vozilo, ne porabite dizla ali benzina, je veliko ceneje vzdrževati tako vozilo. Če bomo v prihodnje imeli vedno več električnih vozil, potem bomo imeli tudi infrastrukturo. Ampak bo ta alten trebare, da? cum uh, propuneți. Vi predlagate torej, da se denar vrne v obliki naložb, to je rekel gospod Toc. Kakšna je vaša rešitev? Govorim seveda o pristojbinah. Vsaka država članica bo imela drugačne prednostne naloge. Če imate milijardo evrov prihodkov z cestnin tovrnjakov, potem lahko to investirate v cestno infrastrukturo ali železniško, da pa to je izbira za države članice. Oh, no, vprašanje je bilo zelo široko zastavljeno in odgovor nas je malce zafrustriral. Gospod Liberacki, dve minuti. Hvala lepa. Gospa Kric je zelo dobro nastopila. Sem pod vtisom sedaj ste me navdihnili in da zastavim nadaljne vprašanja. Če sem vas prav razumel, ste dali, da dokument komisije pomeni, da moramo dodatno obremeniti državljane in podjetja. Poleg tega komisije ne zanima, kaj se bo zgodilo s pristojbinami. In dobički so zelo visoki, tako ste dali. Vsaka država bo počela, kar hoče. Sem vas prav razumel? Yes, exactly da to je točno to. Nisem omenila podjetja, ampak omenila sem državljane. Da, ampak to je to. Nemci so izračunali, da bo strošek na kilometr 10,8 centa. V primerjavi s temi, ki jih imajo sedaj, bo to zelo drugače. To znači, že po... Hvala lepa. To pomeni, da se moramo tega svežnja previdno lotiti. Gospod Benedetto, ali bi pobiranje pristojbin lahko bil instrument za usmerjanje prometa, še prav posebno takrat, ko največ prometa med 6.30 in 9. v Bruslju, je zelo težko se voziti po Bruslju, da bi, naprimer, to v nekaj takrat eh, imeli dražjo vožnjo, po 10.30 pa cenejšo vožnjo bi lahko. Vsi predstavljali tak sistem? Absolutamente sì, ci sono. Absolutno da. E, mi e, smo že zbrali kakšne e, izkušnje v zvezi s tem v Evropi in mi smo, če bo to potrebno, pripravljeni prevzeti tako možnost. Lepa in še tretje kratko vprašanje. Benedetto in Dionelis. Ste vi, kako to uporabljala pojem trg? Bojim se, da niste predmet trga, prometnega trga, ampak da sta blagajničarja, ki pobirata denar strank, ki gredo iz trgovine. Mislim, da počnete samo to. Hvala lepa. Stvar je nekoliko bolj zapleten, zapletena. Mi zaračunamo tistim uporabnikom, ki dolgujejo denar koncesionarjem torej pravzaprav imamo tudi tveganje posojila za nekatere eh, potrošnike. Eh, torej, za težka gospodarska vozila pa tudi pravzaprav imamo to odgovornost. Torej, ob koncu meseca mi zaračunamo denar, imamo pa potem pogodbe za koncesionarji in mi smo nekako točka, kjer se potem pobira denar. Eh, Hvala lepa. S tem smo končali z vprašanji poslancev. Dajem besedo gospodu uh, eh, Ježov, uh, eh, ki predstavlja uh, generalni direktorat uh, MUV komisije. Hvala lepa. Besplašna pripomba. Moj vtis je predvsej pozitiven, kar se tiče odziva danes do polne, tako kar se tiče pobiranja cestnin mislim, da se strinjate, da je direktiva Eurovineta nekaj, kar igra pomembno vlogo. Še prav posebno zato, da bi zajezili emisije CO2, da je to odločen instrument za boj proti podnebnim spremembam, pa tudi za medoperabilnost cestninskih sistemov. ETS, to, kar mi imenujemo elektronsko cestninjenje. Mislim, da moramo imeti jasna pravila glede nagrajevanja, jasna pravila za ponudnike, in tudi standardizacijo. Tri točke čisto na kratko. Izločevanje vinjet. Mislim, da se strinjamo, to je predlog komisije. To podpira, to vas je veliko podprlo tukaj. Tudi CER. Prvi razpravi z državami članicami smo slišali nekaj pomislekov, ali so rezervirani, želejo, želijo imeti izbiro med vinjetami in cestninami. Celo tiste, ki imajo samo cestninske sisteme. Tako da je pomembna vloga parlamenta, da bi to načelo o pogajanjih uveljavili. Druga točka. Avtobusi. Slišal sem nekaj pomislekov, še prav posebno strani IRU. Poročevalec je to jasno povedal avtobusi uporabljajo infrastrukturo in zato, ker jo uporabljajo, ni razloga, da bi jih izuzeli iz cestninskega sistema. Pozročajo škodo infrastrukturi, tako kot tudi druga vozila. Ali to pomeni, da je komisija proti razvoju avtobusnega prometa? Seveda ne, to je eh, javni promet in to podpiramo. In potem mobilnostni sežen 2, 8. novembra smo to sprejeli, predlagamo odprte trga za avtobusni promet, zato da bomo dali priložnosti za ta sektor. Vendar pa to seveda ne pomeni, da bi jih morali izuzeti iz plačila cestnin, ko uporabljajo ceste. In še zadnja točka. Razporejanje prihodkov. To je seveda zelo občutljiva tema. Tukaj pa tudi, kot si lahko predstavljate, za države članice. Potrebno je upoštevati načelo sprejemanja pristojbin za uporabnike, je pa to zelo delikatno za državčanice. Predlagali smo že obvezojoče razdelevanje pristojbin za prometno, da pa to državčanice niso sprejele. Imamo priporočilo v direktivi o evrovineti in v našem predlogu bi dejali, da je potrebno najti neko umestno pot, da imamo določeno mero preglednosti pri uporabi prihodkov tudi glede poročanja strani držav članic. Spet, to je nekaj, kar bo zelo delikatno za države članice in spet upamo na odločno podporo parlamenta. To so moje tri pripombe za zaključek, pa se želim zahvaliti panelistom za zelo zanimive predstavitve. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom za vašo udeležbo in za to, da ste odgovorili na vprašanja. Razprava je bila zanimiva. In eh, poročevalci in poročevalci v senci bodo prav gotovo vse te informacije koristno uporabili. Sedaj pa veste, da smo v Euroafriškem tednu in da imamo celo vrsto različnih eh, dogodkov, ki se odvijajo v našem parlamentu. In eh, priporočeno nam je bilo, da odbori sodelujejo pri teh dogodkih. Prosim, da tiho zapustite dvorano. In eh, sedaj bomo imeli razpravo o letalstvu v Afriki, ki se je zelo uh, razvilo. In uh, gospod uh, Peter Bombe iz generalnega direktorata MUV se nam je pridružil in pa gospod Leatikan iz EASE. Dobro, prosim, če lahko zapustite dvorano in to brez hrupa. To je res grozno. No? Še dobro, da imamo Marjan, ki je že tu za letalstvo. Dobro, torej dajem besedo gospodu Bombeju na temo eh, komercialnega letalstva v Afriki, imate besedo v imenu generalnega direktorata MUF komisije. Ok. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse vas lepo pozdravljam. Veseli smo, da bomo v okviru Afriškega tedna v Evropskem parlamentu izkoristili tudi priložnost za izmenjavo mnen tukaj. Torej, govorili bomo o Afriki in letalstvu. Sam prihajam z tega sektorja in zato me to še posebej zanima. Osredotočali se bomo na afriško letalstvo in pa na varnost. Kajti najpomembnejša infrastruktura, ki obstaja v letalstvu, niso terminali, eh, ni neka visoko razvita tehnologija, ampak varnost. In to je alfa in omega vsega, kar počnemo na tem področju. Z veseljem bom eh, nekaj povedal v zvezi s tem v povezavi z Afriko. Dovolite kratko predstavitev. Odeležili se bodo tudi kolegi iz EASE, e, ki so zelo dejavni v Afriki. Jaz ponavadi predsedujem varnostnemu odboru in v tem okviru je na ključe, da sem bil v Abuđi, da včeraj zvečer v Nigeriji, to je navdušujoča država, moram reči. Eh, bili smo na konferenci mm, eh, IKE o, o eh, varnosti letalskega prometa v Afriki. Torej, hitro bi vas raz opomnil na tri poglavitne stebre našega delovanja. Torej, rad bi vas opozoril na orodje, ki ga imamo na voljo za to, da po svetu spremljamo varnost in tudi specifično v Afriki. Uh, po eni strani eh, imamo sedaj nekaj let eh, sistem eh, avtorizacije TCO, to eh, s tem upravlja EASA, drugi stebr je eh, sistem SAFA. Uh, eh, torej, eh, tukaj gre za preverjanje ramp in uh, Torej, če je letalo preverjeno ramp v Bratislavi, potem se to zagotovi na enak način kot v Hilskingih ali v Barceloni. In če to letalo prihaja iz neke tretje države, države ali iz države članice Evropske unije, letalo se na, preveri na enak način. In tako dobimo precej informacij iz celotne Evropske unije in potem vidimo, kako eh, se prevozniki odrežejo, kakšne rezultate dosežejo. Torej, v Evropi uporabljamo po svetu najviše standarde. Eh, ta sistem SAFA je zelo dober in številne države eh, so nas vprašale, če bi tudi one lahko začele uporabljati ta sistem. Kajti predvideno je, da bi države, ki imajo razvit letalski sektor, prišle v stik eh, z nami in morda tudi same začele uporabljati ta sistem za lasne namene. In tako poskušamo zagotavljati to, da bi lahko povsod po svetu spremljali, kaj se dogaja na področju letalske varnosti. Nimamo države v Afriki, ki bi bila že članica družine SAFA in um, Evropska komisija nas podpira pri tem, da bi ravno to zagotovili. Potem pa je tu še tretji element našega urodja, eh, ki je povezan za mednarodno letalsko varnostjo. Ja in to je um, EUR uh, uh, varnostni seznam, črni seznam, ampak to smo spremenili v nekaj bolj pozitivnega, torej to ni več črni seznam, to je varnostni seznam. To zelo dobro poznate, kajti vedno z veseljem predstavljamo naše eh, leto in uživamo vašo podporo. Torej, to so tri orodja, ki predstavljajo uh, isto skupino orodja. Uh, Naš izziv je ta, da bi zagotovili to, da um, ta tri orodja brez težav uh, sodelujejo in da tako res zagotavljamo varnost uh, skupaj z vami. Torej, Afrika je močneje predstavljena na varnostnem seznamu kot druge regije. To odraža dejstvo, da je bila letalska varnost pred nekaj leti v Afriki zelo problematična. In rad bi vam pojasnil, kaj smo skupaj z afriškimi partnerji storili za to, da bi postopoma izboljšali položaj. Eh, torej države še ne dosegajo najboljših standardov, države so še vedno na um, se, varnostnem seznamu, ampak stvari se postopoma izboljšujajo. Eh, in sicer v tistim državam, kjer um, letalski organi lahko opravljajo svoje delo. In to se vedno uh, ponavlja ti organi eh, morajo imeti dovolj sredstev in morajo biti neodvisni. Ampak v Afriki eh, neodvisnost ni eh, vedno nekaj samoumevnega in pa eh, pomembna so tudi sredstva, ki jih imajo ti organi. Eh, sredstva morajo biti zadostna za to, da lahko opravljajo svoje delo. Torej, letalski prevozniki so bogatejši od eh, organov, ampak organi so tisti, ki morajo nadzirati varnost prevoznikov. V številnih državah se položaj izboljšuje, naprimer v Nigeriji. Toda en letalski prevoznik iz Nigerije je na varnostnem seznamu, potem pa se je država nekako zbudila in je začela več vlagati v letalsko varnost. Torej, to je pozitivni razvoj. Številke vidite pred seboj in videli boste, da je tu Afrika še vedno najmočneje zastopana. Še nekaj je zanimivo, torej tretja točka, dva individualna prevoznika, afriška prevoznika in sicer iz Zimbabveja, Air Zimbabve in pa eh, prevoznik iz Nigerije. On, te dva prevoznika sta bila uvrstena na, se, na seznam, ker je EASO eh, morala zavrniti um, dovoljenje na, zaradi varnosti. Če prevoznik iz tretje države zaprosi za uh, dovoljenje TSO pri EASI, Torej, e, e, Asa tu pomaga in če Asa e, to zavrne iz varnostnih razlogov, ne iz upravnih razlogov, ampak iz varnostnih razlogov, torej, če ne dobi takšnega dovoljenja, potem se to napoti na varnostni odbor in potem se letalski prevoznik uvrsti na varnostni seznam. In to se je zgodilo s tema dvema prevoznika. Kar pa je pozitivno, je to, da se potem organi v državah zbudijo In tudi vlade ugotovijo, da morajo ukrepati zato, da bi izboljšale varnost, ali pa bodo vsi eh, letalski prevozniki te države pristali na varnostnem seznamu. Ehm, torej, pred eh, seboj vidite graf, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak pogledajte na desno stran. Številke se počasi padajo, počasi, ampak um, ustrajno. Afrika je bila v zelo slabem položaju, ampak eh, kar se tiče števila prevoznikov in kar se tiče števila držav, eh, je tako, da se položaj v zadnjih treh, štirih letih postopoma izboljšuje. Samo ko smo prepričani, da se je položaj eh, trajnostno izboljšal, takrat razmislimo o tem, da bi državo umaknili iz seznama ampak do leta 2014-2015 to nikoli ni bilo možno, sedaj pa uh, vidimo, da države v Afriki to jemljajo resno. In uh, mi jim tudi podamo priporočila in če se države dobro odrežejo, tudi za našo pomočjo, kajte obračajo se na EASO, torej če države odločno ukrepajo, potem smo tudi mi uh, pripravljeni države umakniti se zazname. To vam v resnici poveda prosojnica. To je eh, kratek pregled tega, kaj, kar se je dogajalo v zvezi z pozitivnim trendom. Eh, torej, eh, nasplošno gledano letalska varnost v Afriki še ni tam, kjer bi morala biti, to da razvoj je pozitiven. So nekatere izjeme, ki so zelo na repu lestvice, naprimer Zimbabve. Toda Mauretanija, Svaziland, Zambija, eh, te države so naprimer opravile dobro delo in smo jih umaknili se seznama. Včasih z vašo podporo uporabljamo um, senco eh, varnostnega seznama in tako sodelujemo z državami, uh, kjer vidimo, da se stvari slabšajo. Ne še dramatično, ampak da se poslabšamo. Potem vstopimo v stik s to državo in vladi zelo jasno povemo, ali boste začeli ulagati, ali bo uh, do nadzorni organi neodvisni, ali pa uh, boste pristali na seznamu. In ta senca varnostnega seznama je eden najlepših in najbolj zanimivih vidikov tega orodja. Ne bom ponavljal tega, kar sem že povedal o operativnih sistemih tretjih držav, jih, um, s katerimi upravlja EASA. Toda EASA je. Torej, ta sistem deluje šele dve leti. Tu imamo uh, eh, 19 afriških držav, ki imajo prevoznike, ki so od EAZE prejele uh, dovoljenje TCO. In uh, sedaj um, nekatere te države že smejo leteti v, v Evropo. Najprej potrebujete varnostno oceno EAZE, preden uh, smete začeti leteti v Evropo. Prej ni bilo tako, prej smo imeli nacionalne programe. Uh, Torej vsak, ki za to zaprosi, mora zagotoviti varnostne standarde, ki jih mora odobriti EASA. E, torej, takšen je sistem, preden, želi, preden lahko začnete delovati v Evropski uniji. In to je zanimiv in koristen sistem, po našem mnenju. E, torej, številni prevozniki so potem ugotovili, da je to resen sistem in e, so umaknile svojo prošnjo. Potem tukaj je inšpekcijski sistem SAFA. Vsi poznajo to kot SAFA in eh, težko je spreminjati ime dobre znamke. Eh, imenujemo to SAFA sistem. Pomembno je vedeti sledeče. Mi ne nadziramo tretjih držav ali uporabljajo evropske standarde kajti evropski varnostni standardi so višji kot mednarodni standardi in tudi prav je tako, ampak prevozniki tretjih držav. Eh, torej, te eh, eh, tretje prevoznike preverjamo iz vidika mednarodnih standardov IKEA. In vsaka država ali skupina držav ima pravico, da izvajati inšpekcije kot sem dejal, tretje države imajo možnost, da se pridružijo sistemu Singapur, Kanada, Avstralija. Eh, so to storile in še nekatere druge države. In najzanimivejši element je ta, da smo v preteklosti vedeli, da se to v resnici dogaja. Nekateri uh, prevozniki so najboljše posadke, najboljše letale pošiljali v Evropo, kajti vedeli so, da jih bodo v Evropi najnatančneje preverjali. Najslabše posadke in najslabša letala pa so pošiljali drugam. Sedaj pa je to postalo težje kajti tudi drugot se bodo soočali s sistemom SAFA. Torej, prevozniki iz določenih eh, regij ne morajo več eh, svojih eh, najslabših letal pošiljati na bližnji vzhod in svoje najboljša letala v Evropo. Ehm, Ker ti sedaj uh, vedo, da ne glede na to, kam eh, letijo, posod bodo naleteli na ta sistem in vsak partner sistema prejme informacije od vseh drugih inšpekcij, ki se izvajajo. Uh, Včasih v Evropi eh, ne, se ne zavedamo, da vzpostavljamo sisteme, za katere eh, nam drugi zavidajo. Zahvaljujoč vaši podpori v eh, preteklosti nam je to uspelo zagotoviti. Pustimo ob strani to prosojnico. Poglejte si samo desno stran. No. To vidite Afriko, To je še vedno regija, eh, ki ima eh, najslabše rezultate pri Safi, ampak vendarle vidite, da stolpci upadajo. Pred desetimi leti eh, je Afrika zelo presegala preostale dele sveta. Postopoma, če primerjamo leta, pa vidimo, da prihaja do jasnih izboljšav. In to je dobro. Eh, sistem SAFA eh, nam zagotavlja tudi informacije in znanje v smislu eh, varnostnega seznama in EASE. E. Pred nekaj leti smo vzpostavili te odobritve, ta dovoljenja, to smo postopoma vzpostavili in sedaj to pokriva celotno Evropo. Že dve leti to dobro deluje. In v Afriki je kar nekaj družb, ki jim je uspelo, ki so si prizadevali za to, da bi predobile to dovoljenje. In če država ali pa letalski prevoznik želi eh, doseči ta status, potem mora izboljšati varnost. In to je vedno pozitivno oblasti ne želijo, da eh, letalskim družbam ne bi uspelo in zato okrepijo nadzor nad temi eh, prevozniki, vse v smislu izboljšanja varnosti. Sodelujemo. Torej, sedaj pa uh, bom predal besedo uh, kolegu, potem pa bom še enkrat uh, prosil za besedo za uh, sklepno uh, prosojnico. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, Hvala lepa. Torej, dobili ste pojasnila, kako izgleda operativna plat za zagotavljanje ustreznih varnostnih pogojev. Predstavitev predhodnika je storila točno to. Jaz bom pa sedaj spregovoril bolj o regulativnem vidiku zmogljivost držav, da zagotovijo, da imamo ustrezen nadzor. Tudi v letarskem prometu. Oboje moramo združiti za celotno podobo. Videti moramo, da imamo zmogljivosti tudi v državah članicah. Vse tiste, ki imajo torej, letarske družbe. Na tej prosovnici vidite, kako bi lahko vizualno povzeli stopnjo izvajanja mednarodnih varnostnih standardov. Če je rdeče ni dobro, zeleno je dobro. Najprej vidite raznolikost, kar se tiče zmogljivosti nacionalnih organov v teh državah. Nimamo homogenih zmogljivosti, tako da nikoli ne vemo, kar se, varne, eh, kar se ravni varnosti tiče, kje smo potrebno je razlikovati. Ni enostavno za EU kako posredovati, ker seveda nimamo enega modela za vse. Različnim državam je potrebno pomagati različno glede na stopnjo sposobnosti. Ni hitrih rešitev. Afriki je promet pomemben, uvira eh, pa še vedno obstajajo in zato jih je potrebno odstraniti. Zato, da torej lahko lažje izvajajo svoje dejavnosti. Tukaj obstaja neka blokada za gospodarski razvoj Afrike. Ta prosojnica torej ni bila pripravljena na strani naš, to so eh, podali mednarodni inšpektori na mednarodni ravni. In če želimo imeti tabelo, potem lahko vidimo, katere so tiste prednostne naloge, ki jih moramo najprej izvesti. Naslednja prosojnica. Videli ste predstavitev raven varnosti. Tukaj je zdaj predstavitev, kako smo organizirani v Aziji za pomoč nacionalnim organom barve so povezane s posameznimi projekti. Najprej svetlo modra, pravilno Euromet, za pomoč z različnimi ukrepi, usposabljanje, usposabljanje pri inšpekcijah, nadzor in tako dalje. Kot ste videli na varnostni ravni, se ukrepi osredotočajo na projekte. Zeleno, Srednja Afrika, tudi tukaj pomagamo pri projektih EU. Zambija, to je specifičen primer. Imamo specifičen poziv za podporo in to je podporla tudi delegacija EU pogovarjamo se o še nekaterih drugih projektih, podsaharska Afrika in zahodna Afrika. O tem se pogovarjamo in smo pripravljeni, da to zaključimo, glede na to, kako dolgo bo vse teklo. V Aziji se pripravljamo na ta dva projekta. Stava ekip se ne stori samo s pomočjo Aze, prav tako pozivamo, da bi se nam pridružili nacionalni strokovnjaki iz EU, da bi okrepili naše zmogljivosti. Razviti moramo strategije, kako biti učinkovit, krati pa tudi stroškovno učinkovit. Če gremo po državah, to ne bo delovalo. Najprej zato, ker nismo opremljeni za upravljanje tega, pa tudi virov, nimamo na isti ravni kot nekateri drugi. Kateri vidik smo sprejeli? Regionalen pristop po regijah. Vedno veste, da podpiramo RSOO, organizacije za regionalni nadzor nad varnostjo. Imamo šest RSOO ojev v Afriki in skušamo pomagati pri harmonizaciji in zagotavljanju varnosti v regiji. To je sredstvo, ki ga uporabljamo za to, da posredujemo na bolj stroškovno učinkovit način. Kaj počnemo? Uporabljamo štab RSOO v regiji in koordiniramo ukrepe, ki lahko potem pomagajo. Pomagamo pri logistiki, prav tako nam pomagajo infrastrukturo kasneje, ko je projekt končan. Lahko vidimo, kaj ponujemo kot orodja, sposabljanje, metodologijo. Govorimo torej o trajnosti tehnične pomoči. To je naš pristop, regionalen. Uporabljamo vzvodenje, da zagotovimo, da ko odidemo, da se lahko ukrepi nadaljujejo. Pomemben projekt bo projekt, ki ga imenujemo Varnost v zračnem prometu med EU in Afriko. O tem razpravljamo eh, z Evropsko komisijo, ga je potrebno storiti tam, kjer so še določene vrzeli. Seveda, zaenkrat smo govorili samo, če smem temu reči, pa ne želim enostavljati, samo o temeljnih varnostnih zahtevah. Na mednarodni ravni pa imamo še druge vidike. Govorili smo samo o minimumu. Novi izzivi se pojavljajo, tudi kar se tiče varnostnih standardov. Promet zelo hitro narašča in zagotoviti moramo, da bodo organi lahko izvajali nadzor na ustrezni ravni, zaenkrat, če ni dovolj dobro, da bodo lahko potem tudi imeli dovolj kadrovskih sredstev. potrebno je pomisliti tudi na kibernetsko varnost. Ponujamo podporo za pripravo na nove grožnje, varnostne v tem primeru. Vedno več kot te napredke, vedno več uprave dronov v Evropi, na primer. Sedaj pripravljamo okvir, v Afriki še niso tako daleč in to je nekaj, kar moramo upoštevati na naši agendi. Tudi tam bo vedno več dronov. In to bo tudi varnostna grožnja za običajen letalski promet. Tudi o tem moramo začeti razmišljati. Izziv, vendar pa bolj pozitiven, je tudi vzpodbojanje rabe novih tehnologij. To ni prav enostavno za afriške države zagotoviti. Moramo da bo to prednostna naloga, da bomo lahko vplivali na naložbe nacionalnih organov, operaterjev in industrije, da se bodo hitro lahko lotili uporabe satelitske tehnologije. To lahko, na to lahko vplivamo prek evropskih programov. Najomenim Galileo, satelitske komunikacijske sisteme, ti imajo zmogljivosti, ki so na voljo in morda bi lahko kaj storili v prihodnje tudi za Afriko. mislim, da sem na koncu svoje predstavitve. Da, to je to. Kaj sem želel povedati, preden vrnem besedo Petru? Povezljivost je gotovo zelo pomemben politični cilj za te države. Povezljivost pa se lahko odvija le, če imamo temelje in orodja ki so jim nujno potrebna za to. To je predpogoj. Kakšno je torej sporočilo, ki ga naj ponovim? Pripravljeni smo pomagati Evropski komisiji, pa seveda tudi pripričati vas, Evropski parlament, da smo lahko sredstvo, ki je na razpolago za izboljšanje varnosti, pa tudi za podporo rasti prometa. Hvala lepa. Euh? Hvala lepa. Izvolite. Merci beaucoup. Euh, Hvala lepa. Sum up in two, in two or three uh, elements. Um, Dovolite, da uh, strnem nekaj elementov. Komisija skupaj z EASA in z vašo pomočjo poskuša zagotoviti, da se letalska varnost v Afriki izboljšuje, ampak ne samo to, poskušamo pomagati, kjer lahko in to pomoč osredotočamo zlasti na varnost in zaščito. Sodelovanje z Afriko v tem sektorju eh, je nekaj, kar bo preneslo koristi nam vsem. To ni samo v njihovem interesu, ampak to je v našem interesu, glede na to, kakšno, eh, kakšni rasti smo priča v Afriki. To odpira vrata tudi na drugih področjih. Torej, to ni naš cilj. To je pozitivni rezultat. Kajti eh, oni so hvaležni, da lahko izboljšajo letalsko varnost. Eh, In zadnja točka. Včeraj sem bil na konferenci IKEA v Nigeriji in lahko povem samo nekaj. Če tega ne bomo storili mi, potem bodo storili drugi. Eh, Kitajci, naprimer, imamo eh, razvojni, Kitajski razvojni sklad za Afriko in verjemite, Kitajci bodo uskočili, kjer bo to le možno, če bomo mi opustili našo ulogo v Afriki. Vem, da to ni politično eh, korektno reči, oni želijo sodelovati z nami, torej Afričani želijo nas, ampak mi moramo tudi biti kos temu položaju. No, dobro, mislim, da je To, dober pristop. Marjan, imaš kakšne komentarje, vprašanja? So, presentations... Hvala lepa, gospod predsedajoči. Predstavitvi ste bili odlični, popolni. Sedaj a, eh, razumemo, kako stvari delujejo. Že smo vedeli, da če letiš iz Afrike v Evropo za letalsko družbo, je varno in urejeno. EASA poskrbi za operaterje letal in tako naprej. To je dobro za potnike. Moje vprašanje pa je sledeče. Torej, če letimo iz Evrope v Afriko, v mislih imam upravljanje letalskega prometa, letališča, kako ravnate s tem, kako to obravnavate? Kako preverjate za to, da bi zagotovili varnost za evropske letalske družbe, ki letijo v Afriko? In kolikor sam vem, eh, so območja eh, v Afriki, kjer letalom ne morete slediti. Torej ne vemo, kje letalo je. Ali nam lahko poveste nekaj o tem? E A za je e, zaželen organ povsod po Afriki, če sem to raz, pravilno razumel. Torej, oni v, v resnici uporabljajo osnovno uradbo, uredbo Evropske unije, če imajo organe in če ljudje to znajo zagotavljati. Ampak torej, to je Biblija v Afriki, tako rekoč, in to je nekaj dobrega. In moja zadnja pripomba. Ko govorimo o Afriki, tukaj govorimo o milijonu ali dveh milijonih. Kako je za Ignosom v Severni Afriki? Torej, da bi dopolnili sistem v Afriki, morda, v Evropi. Morda, ni, morda je to povezano s tem, kajti to zagotavlja varnost. Hvala lepa, toliko z moje strani. que je ne dis pas, pas plus Non, ok, ça va. Réponse euh, aux interrogations. Dobro, odgovore na vaša vprašanja v zvezi z infrastrukturnim primankljajem, na primer. Mislim, da je pomembno, da se predvidi tudi naložbe v letalski sektor veliko krat slišimo tudi, da ima EASA zelo veliko gled eh, v Afriki, to je tudi pomembno za varnost eh, letalskega prometa v Afriki. Izvolite. Ja, torej mislim, bom govoril angliško. Uh, um, To so zelo močne pripombe, eh, kar se tiče prve točke. Številne evropske, številne letalske evropske družbe letijo v Afriko in seveda izvajajo varnostno preverjanje. In to uh, pomeni eh, posredne informacije za nas v zvezi s tem, kakšne težave imajo tam. Eh, spet bom omenil Nigerijo, kajti ravno kar sem bil tam. Eh, torej imajo letališče v Abuji in tam so se pojavile težave in družbe so nam dajale, da ne bodo več letele tja, če eh, ne bodo izboljšali položaja in vlada je ukrepala, za nekaj časa so celo zaprli letališče. In seveda um, uh, oglasila se je tudi kritična javnost v uh, državi. Uh, Izboljšali so torej vzletišče in to je pomenilo, da smo tudi mi pomagali pritiskati na oblasti. Potem Ignos, um, to ste omenili. Da, razvili smo en projekt, mislim, da gre tukaj za 5 milijonov evrov, ni tako veliko, ampak to je pomemben projekt, s katerim poskušamo razviti eh, to, da bi v Afriki začeli uporabljati EGNOS in da bi zagotovili širšo uporabo EGNOS-a. Kajti, kot ste po pravici povedali, je to včasih edini inštrument, eh, ki ga imamo eh, na voljo, zato da sledimo njihovim prevoznikom, pa tudi našim letalom in našim potnikom. In eh, imamo sicer omajena sredstva, ampak eh, s temi omajenimi sredstvi smo poskušali storiti, kar se eh, je sploh dalo. Mi zagotavljamo tehnično pomoč, izogniti se morate temu, da bo edini, ki bo imel kaj od tega svetovalec, ki nudi to pomoč. Mi v komisiji poskušamo zagotoviti to, da bo poglavitni partner v projektu OJAZA, e kajti potem komisija ve, da bo kakovost dobra, potem lahko stvar tudi bolje spremljamo in z gotovostjo lahko, lahko trdimo, da bodo afriške države vedele, da to prihaja iz Evrope. Kajti mi ne želimo eh, to, da bi nekateri, eh, samo redki svetovalci, imeli finančne koristi od evropskih instrumentov imamo novo osnovno uredbo in tukaj bodo določbe, ki bodo krepile ulogo EAZE v tem smislu. In mislim, da je to nekaj zelo dobrega in sicer eh, iz razlogov, ki sem jih prej pojasnil. Thank you, Mr. Chairman. Yes, I think, uh, Hvala lepa. To praktično za nas pomeni, da poskušamo zagotoviti eh, to, da operaterji, da letalske družbe izpolnjujejo standarde, ki jih mi želimo, če želimo iti leteti v Afriko. Seveda pa zato potrebujemo ogromno virov in tega nimamo. Torej, kaj storimo eh, v Eaziji? Eh, mi uporabljamo strokovnjake iz EAT in To je projekt Evropske komisije. In industrija mora torej izpolnjevati standarde. Regulator pa mora razumeti, kaj potrebuje ta sektor. E, torej mi moramo zagotoviti kombinacijo ukrepov. Želim odgovoriti eh, na vaše vprašanje. Torej, Afriška razvojna banka je razumela pomen tega, zato sodelujejo in želijo biti tehnični eh, svetovalec. Poskušali bodo eh, dobiti neodvisne nasvete in Afriška razvojna banka financira določene projekte, uh, imajo se znamo uh, eh, prioritet. Treba je zagotoviti tudi um, pravilni razvoj infrastrukture. Torej, tukaj je veliko akterjev in vsi poskušamo zagotoviti uh, to, da bo eh, tam na mesto infrastruktura, ki si jo želimo, kakrš, eh, torej iz vidika varnosti. Dovolite še eno stvar. ASEGNA je združenje 12 držav v Afriki in odločili so se, da bodo prevzeli EGNOS. Eh, Peter je omenil projekt čež da nam je uspelo podati nekaj spodbud za to, da bodo oni investirali svojih lahnih eh, proračunov. Hvala, Kristin. Ne, ne želiš besede. Marjan je zadovoljen s temi odgovori. Dobro, potem pa se vam zahvaljujem, da ste se nam pridružili in da ste nam pojasnili te pomembne teme, za Evropsko unijo, pa tudi za Afriko. Pogosto govorimo o mednarodni ulogi EASE in zato je bil ta primer še toliko pomembnejši. S tem uh, zaključujemo našo sejo. Vidimo se 4. decembra ob 15. Zaključujemo s to sejo. Zahvaljujem se vsem tudi tolmačem, da ste nam bili zvesti do konca.